Good morning, everybody. Dobro jutro vsem skupaj. Vas lahko prosim, da sedete na svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z sejo. Je drugi dan eh, zasedanja odbora regije. Naša prva točka na dnevnem redu je nezakonodajno poročilo glede izvajanja tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. Poročilo se osredotoča na temeljne izzive pri eh, izvajanju tematskih ciljev. Poleg tega pa analizira tudi izvajanje sinergij poročilo ocenjuje, Dokolišne mele je bilo uspešno izvajanje tematskega cilja 3, pri čemer uh, upošteva uh, temeljne prednostne naloge ex ante pogojevanje in druge kazalnike poročevalka, gospa D'Amato, eh, je že predstavila eh, temeljne smernice na en izmed prejšnjih eh, sej, danes pa bo predstavila osnutek poročila. 25. februar do 12. ure je rok za vložitev predlogu sprememb in aprila bomo glasovali v odboru. Za to točko imamo čas do desetih, torej. Bomo videli, mogoče bom morala tudi omejiti udeležbo v razpravi. Naj omenim, da smo prejeli eh, tudi eh, ta povzetek, eh, ki ga je pripravil naš eh, raziskovalni oddelek. Hvala lepa. Eh, v pravem trenutku smo dobili eh, ta povzetek na temo majhnih in srednje velikih podjetij. Torej, gospa Damato, beseda je vaša, da predstavite svoje poročilo oziroma osnutek poročila. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala lepa tudi kolegom, da uh, ste mi dali priložnost, da govorimo o tako zelo pomembni temi, o temi majhnih in srednje velikih podjetij. Še prav posebej se zahvaljujem poročevalcem v Senci, ki so. Uh, odlično eh, sodelovali z mano. Ta osnutek poročila govori o malih in srednje velikih podjetjih, eh, ki so ključnega pomena za gospodarstvo Evropske unije, pa naj gre za zaposlovanje ali pa za konkurenčnost Evropske unije. Evropske inštitucije, še prav posebej Evropski parlament, nosijo veliko odgovornost eh, na tem področju. V okviru eh, konkurenčnosti eh, so mala in srednja velika podjetja ključnega pomena. V eh, obdobju 2014 do 2020 je bilo malim in srednje velikim podjetjem namenjenih 63 milijard evrov za ustvarjanje 4000 novih delovnih mest. 400 tisoč eh, novih delovnih mest. Torej, eh, vse skupaj se osredotoča na razvoj podjetništva, na razvoj novih inovativnih podjetniških modelov, pa tudi eh, na vzpostavljanje novih storitev, ki naj bi služile krepitvi nacionalnih trgov, pa tudi mednarodnega trga. Zaradi tega bo za to področje namenjeni 94 milijard evrov, če upoštevamo tudi eh, nacionalno eh, sofinanciranje. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva in predstavljajo velik potencial pri ustvarjanju novih delovnih mest. Eh, v svojem poročilu omenjam tudi nekatere horizontalne teme, ki se nanašajo na mala in srednje velika podjetja. Govorim o različnih vidikih, eh, ki vplivajo na učinkovita ulaganja. Eh, govorim o zapoznelih plačilih. In zaradi teh problemov včasih sredstva niso usredno izkoriščena. Eh, potrebno je vključiti seveda tudi eh, regionalne in pa lokalne uprave v izvajanje tega cilja. Nasleden pomemben vidik je načelo partnerstva. Partnerstvo se pogosto izvaja eh, zgolj na formalni ravni, pri tem pa pozabljamo na številne regionalne in socialne partnerje, ki zelo dobro poznajo svojo regijo poleg tega sem želela uh, narediti še korak uh, naprej. Uh, in sicer uh, govorim o povezavi malih in srednje velikih podjetij in pa o begunski krizi. Namreč, glede na to, da so lokalne in regionalne skupnosti tiste, ki prve sprejmejo begunce, igrajo mala in srednje velika podjetja tudi na tem področju izjemno pomembno vlogo. Ob koncu tega poročila Govorim tudi o krožnem gospodarstvu in uh, o podpori bolj trajnostnemu uh, gospodarskemu razvoju. Poleg tega govorim tudi o ustvarjanju novih uh, delovnih mest v skladu z uh, zaključki COP21 v uh, Parizu. Tudi to bi lahko vključili v tematski cilj 3. Eh, potrebno je upoštevati eh, te korake naprej, eh, ki morajo imeti vpliv tudi na mednarodni ravni. Evropska unija pri tem nikakor ne more zaostajati. Zahvaljujem se vam za vašo razpoložljivost, računam na vaše sodelovanje, ki je tudi doslej bilo konstruktivno in pričakujem predloge sprememb, ki jih bom uporabila za to, da dopolnim svoje poročilo. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo kolegom. Gospod Čiko, beseda je vaša. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se eh, gospe Damato, kaj ti je. Osnutek poročila, ki ga je pripravila, je pozitiven in uh, vključuje veliko točk, ki jim je potrebno nameniti pozornost. Imeli smo poglobljeno izmenjavo mnen eh, z eh, poročevalci v senci. Predlagam, in to sem eh, že povedal kolegom in tudi eh, našemu koordinatorju, gospodu Van Nistelrojo, da bi v eh, četrtem členu tega poročila nekoliko bolj izpostavili možnost bolj enostavnega dostopa do posojil. To se mi zdi izjemno pomembna tema, to je ena izmed eh, prioritet, eh, če želite, in zato mislim, da potrebujemo poseben eh, člen namenjen tej temi. Malim in srednje velikim podjetjem je potrebno zagotoviti dostop do posojil. Kaj ti mala in srednje velika podjetja bolj kot druga podjetja trpijo zaradi eh, konjunkturne krize. Poleg tega pa eh, imajo težave z postopki, ki so povezani z dostopom do uh, posojil. 30 eh, odstotkov sredstev mala in srednje velika podjetja ne uspejo eh, zbrati zaradi tega, ker jim eh, banke teh posojil ne želijo dati in zaradi tega, ker lokalni in regionalni organi ne izpolnjujejo svoje naloge v skladu z navodili Evropske komisije. Naslednja točka, ki je izjemno pomembna, pa je internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij. Zelo dobro vemo, da je prišlo do stagnacije notranjega trga eh, in eh, mala in srednja velika podjetja eh, potrebujejo podporo, imajo ustrezno upravljanje in bi lahko prispevala k rasti. Zaradi tega bi morali razmisliti tudi o internacionalizaciji. 25 odstotkov malih in srednje velikih podjetij deluje eh, na eh, ravni eh, notranjega trga Evropske unije, le 30 odstotkov pa na mednarodni ravni. Torej, Naj še enkrat izpostavim to, kar eh, je povedala že gospoda Mato. Eh, posredna in neposredna finančna sredstva. Mala in srednje velika podjetja eh, se srečujejo z velikimi težavami, kljub temu, da imamo recimo instrument za mala in srednje velika podjetja. Velike težave imajo z financiranjem. Strinjam se z poročilom kolegice Damato, ampak ustrajam pri. Uh, tem, da vključimo tva dva pomembna vidika v to poročilo in sicer bolj specifično. Najlepša hvala. Gospod Škrlec. Zahvaljujem na riječi, gospođo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil kolegici Damato eh, za odlično sodelovanje pri pripravi tega osnutka poročila. Reči moram, da se popolnoma strinjam z tem, da so mala in srednje velika podjetja temelj gospodarstva Evropske unije. Poskrbiti moramo uh, za okrepitev njihove konkurenčnosti, še prav posebej Zaradi tega, ker eh, Evropska unija trenutno vodi kar nekaj eh, pogovorov o mednarodnih eh, sporazumih na področju trgovine in zagotoviti je potrebno ustrezno zaščito za mala in srednje velika podjetja. Izjemno zadovoljen sem s tem, da je kolegica Damato že sedaj v svoj osnutek poročila vključila krožno gospodarstvo kot eh, pomembno sestavino gospodarske rasti. Eh, krožno gospodarstvo je povezano tudi z ustvarjanjem visoko kvalificiranih delovnih mest v malih in srednje velikih podjetjih. Eh, tukaj gre tudi za ustvarjanje novih delovnih mest v tradicionalnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo pa je področje, kjer so še prav posebej pomembne inovacije kjer so pomembni inovativni eh, podjetniški modeli. Tukaj gre eh, za uporabo vsega tega znanja, ki smo ga že skoraj da izgubili v preteklih desetletjih. Mala in srednje velika podjetja prispevajo k razvoju lokalnega gospodarstva in zaradi tega moramo maksimalno izkoristiti potencial, ki ga ponuja krožno gospodarstvo. Poleg tega bi rad povdaril tudi, da je izjemno pomembno, da mala in srednje velika podjetja um, oziroma da malim in srednje velikim podjetjem zagotovimo dober dostop eh, do eh, finančnih sredstev. Še prav posebej, kadar gre eh, za kombinacijo sredstev iz strukturnih skladov in pa iz zasebnega sektorja. Pomembno je, da vzpostavimo platformo, ki bo omogočila izmenjavo eh, dobrih eh, praks eh, na področju malih in srednje velikih podjetij. Pri tem je potrebno upoštevati različna programska obdobja, pomagati je potrebno zagonskim podjetjem in malim in srednje velikim podjetjem, ki šele vstopajo na tržišče. Poudaril bi rad tudi, da bi morali v ta osnutek poročila vključiti tudi vidik eh, izobraževanja. Še prav posebej v srednješolsko izobraževanje bi morali vključiti eh, izobraževanje z področja podjetništva, tako da bi mladi pravočasno pridobili znanje o e, tržišču, o e, vzpostavitvi ustreznega položaja na tržišču in o črpanju sredstev iz skladov Evropske unije. Poleg tega pa eh, lahko ugotovimo, eh, če pogledamo statistične podatke, da so ženske premalo prisotne v podjetniškem sektorju in eh, zaradi tega bi morali uspodbojati tudi prisotnost žensk v tem poslovnem svetu. potrebno je odstraniti ovire, ki eh, danes še zmeraj obstajajo za eh, ženske. Potrebno je poskrbeti za ustrezne finančne mehanizme, tako da bodo ženske lahko obdržale delovno mesto. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Jekovčič, v imenu poročevalca v senci gospoda Ostreviča. Hvala lepa. Petrsa ni, zato bom jaz povedal nekaj besed v njegovem imenu in v imenu skupine Alde. Poslanka gospa Damato je že odlično opravila svoje delo. Rad bi eh, dodal Eh, le še nekaj komentarjev in sicer eh, prvič vključevanje malih in srednje velikih podjetij v eh, digitalno obdobje. Mislim, da je to premalo poudarjeno v tem osnutku poročila in mislim, da bi morali poudariti, kako zelo pomembno je, da mala in srednje velika podjetja vključimo v tako imenovano digitalno industrijo in vse vidike digitalne industrije. Seveda imamo primere dobre prakse, ampak želim, da eh, bi eh, poročevalka vključila eh, tudi to področje v svoj osnutek poročila. Govorim torej o vidikih podjetništva, ki so izjemno pomembni in ki lahko privedejo do razvoja malih in srednje velikih podjetij. Drugič, potrebno je povdariti tudi pomen sodelovanja malih in srednje velikih podjetij z lokalnimi in regionalnimi organi. Kot odbor za regionalni razvoj se moramo še prav posebej posvečati regionalni in e, lokalni dimenziji in mislim, da je v tem okviru izjemno pomembno, da izpostavimo tudi e, ta vidik torej sodelovanje malih in srednje velikih podjetij eh, z eh, regijami in mesti. To je ključnega pomena za njihov razvoj, eh, pa tudi za razvoj občin in mest. Poleg tega bi bilo pomembno v tem okviru izpostaviti tudi da je pomembno združevanje malih in srednje velikih podjetij, tako na lokalni, kakor tudi na regionalni in nacionalni ter evropski ravni. Eh, takšna združenja že obstajajo, ampak mislim, da bi morali tudi ta vidik izpostaviti. To se mi zdi izjemno pomembno. Eh, no, medtem je kolega Petras prišel. Mislim sicer, da sem eh, že upravil tvoje delo, Petras. Petras, plačal mi boš kozarec šampanca, pa bo vse v redu. Sorry mr savic has to it's about thank champagne you. i'm sorry <laughs> it's about champagne <laughs> well thank you hvala lepa hvala lepa ivan ja Če gre za šampanjec, potem sem pripravljen prispevati tudi škatlo dobrega šampanca. E, eh, ali pa e, hrvaška rdeča in bela vina. Vse za regionalni razvoj. Hvala lepa, da si pričel z predstavitvijo našega mnenja eh, glede osnutka poročila o konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij. Eh, zadovoljen sem z plodnim sodelovanjem eh, in z dobrimi nameni poročevalke, ki je vključila vse in je prisluhnila vsem našim argumentom. Seveda bi lahko vključili še kakšen vidik v eh, to poročilo, kar je seveda tudi običajen postopek. Eh, želimo, da bi bilo poročilo kar se da dobro in rad bi spostavil nekaj vidikov. No, tako da boste vedeli, kako bodo izgledali naši predloge sprememb. Recimo, okrepljena koordinacija in doslednost eh, pri eh, podjetniških eh, pobudah eh, Evropske unije. Ali ne bi bilo potrebno omeniti tudi unijo kapitalskih trgov, ki je pomembna nova pobuda Evropske komisije za eh, ustvarjanje novih delovnih mest eh, v Evropi in za zapolnitev vrzeli na področju vlaganj. Mislim, da če bomo to izpostavili, bomo zagotovili eh, boljši dostop do sredstev za mala in srednje velika podjetja, ki se pogosto pritožujejo eh, zaradi oteženega dostopa. Poleg tega bi morali odstraniti tudi neupravičene ovire, ki še zmeraj obstajajo, nažalost, če lahko dodam. Eh, zato so potrebne čezmejne investicije in to je ključnega pomena za ulaganje v podjetništvo. Na ta način bomo vzpostavili veliko boljše podjetniško okolje za mala in srednja velika podjetja in za druge podjetniške enote. Digitalne veščine. Digitalne veščine eh, se nenehno spreminjajo. Digitalni trg in digitalne veščine predstavljajo eh, pomembno področje, nimamo pa dovolj. Eh, dobro usposobljenih eh, posameznikov na tem področju. Zato bi morala biti digitalna dimenzija bolj izpostavljena tudi v izobraževanju. Na ta način bomo lažje odgovorili na potrebe trga delovne sile. Zagotoviti je potrebno ustrezen sistem izobraževanja eh, in eh, nadaljnega izobraževanja za zaposlene in za iskalce zaposlitve. Tretjič, socialno eh, gospodarstvo predstavlja gonilo socialnega razvoja. Tukaj gre za celo vrsto uh, trgovinskih dejavnosti in za celo paleto storitev na evropskem notranjem trgu. S tem se ustvarja na milijone delovnih mest morali bi podpreti izmenjave izkušenj na področju socialnega gospodarstva. Poleg tega pa bi morali eh, podpreti tudi eh, vzpostavitev eh, povezav na tem področju, recimo inkubatorjev, potem pa vloga lokalnih in regionalnih organov. Če tudi je ta vidik že izpostavljen v osnutku poročila, Povratne informacije lokalnih in regionalnih organov kažejo, da eh, so bili ti eh, v zadostni meri vključeni v pripravo mnen. Ampak, eh, nažalost, so pogosto lokalni in regionalni organi obravnavani eh, kot eh, deležniki in ne kot eh, partnerji. Mislim, da bi morali eh, bolj izpostaviti njihovo logo in se z njimi posvetovati na pravi način. Kolegi, mislim, da smo na pravi poti in mislim, da bo naše poročilo o ukrepljeni konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij dobro in pripravljeno na pravi način. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za to, da je poročevalec v senci prišel pravočasno in da je lahko sodeloval v razpravi. Gospa Tomašič, beseda je vaša. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospeda Mato za odlično eh, poročilo in za učinkovito sodelovanje, ki je privedlo do izjemno dobro strukturiranega poročila. Eh, skupina SND podpira to poročilo. Radi pa bi izpostavili eh, temeljne probleme majhnih in srednje velikih podjetij govorim o uh, birokratskem bremenu, o uh, strukturnih skladih, o državni pomoči in uh, menimo, da bi probleme lahko uh, rešili na ta način, da bi kohezijsko politiko vključili v uredbo o boljši zakonodaji, poskrbeti bi morali za boljše dopolnjevanje različnih skladov in poskrbeti za boljše sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi organi. Uh, Eh, in pa različnimi deležniki. Poleg tega eh, bi morali eh, poskrbeti tudi za ustrezno mentorstvo, za ustrezno izobraževanje pri pripravi podjetniških načrtov. Gospod Kocolino, ki je tudi poročevalec v Senci, čisto na kratko. Tudi jaz pozitivno ocenjujem delo poročevalke, izjemno dobro smo sodelovali v eh, preteklih tednih in mislim, da bomo imeli uravnoteženo eh, poročilo, ki eh, bo ohranilo poudarek na malih in srednje velikih podjetjih, ki pa bo hkrati izpostavilo tudi Eh, druge vidike, predvsem vidike eh, finančne pomoči. Imamo sistem eh, podpore za mala in srednje velika podjetja z pomočjo strukturnih skladov. Pri tem posebno vlogo igra bančni sistem. To je zelo občutljivo področje in še prav posebej v tem trenutku v posameznih delih Evrope. Potrebno je namreč poskrbeti za večjo preglednost, za večjo učinkovitost, za boljše odzivanje na potrebe malih in srednje velikih podjetij. Na ta način bomo lahko zagotovili eh, boljše financiranje in eh, zato bo potrebnih eh, več prizadevanj tudi na področju partnerstva. In mislim, da je eh, to poročilo to v zadostni meri tudi izpostavilo. Poleg tega so tukaj pomembni okoljski cilji in pa eh, tema socialnih inovacij. Pri tem ustrajem in to mislim, da je potrebno še enkrat izpostaviti. Mislim, da bi lahko na tem področju storili še več. Mislim, da je to izjemno pomembna točka. Moderno, konkurenčno podjetje v Evropi v prihodnjih letih eh, se bo moralo sredotočiti ne le na veliki izziv povezan z bolj trajnostnim gospodarstvom, podjetje, ki bo bolj sposobno odgovoriti na okoljske izzive, ampak tudi podjetje, ki bo eh, uspešno odgovorilo na izziv socialnih inovacij. In to je tema, kateri se še lahko posvetimo v naslednjih urah, ampak poročilo ocenjujem pozitivno, kot sem dejal na začetku. Najlepša hvala. Gospod uh, Rope. Hvala lepa. Dragi kolegi, danes je 16. februar 2020 in eh, Litva eh, praznuje 98. rojstni dan kot država. Zato sem vesel, da sem lahko danes tukaj in razpravljam uh, o prihodnosti Evrope in malih in srednje velikih podjetij. Danes uh, govorimo o zelo pomembni tematiki in uh, vplivamo lahko na uh, situacijo na področju zaposlovanja v Evropski uniji Hvaležen sem poročevalki, da je izpostavila te vidike. Ko govorimo o malih in srednje velikih podjetjih, se vsi strinjamo, da predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva, so ključnega pomena za spodpadanje z visoko brezposelnostjo. Zaradi tega moramo razmišljati o finančnih sredstvih za mala in srednje velika podjetja, razmišljati moramo o tem, kako izboljšati črpanje sredstev, ki je različno v različnih državah članicah. Številne države članice so uspele izkoristiti sredstva, ki so jim na voljo. Pomembno je, da na praktični ravni vključimo tudi lokalne in regionalne organe, kajti cela vrsta projektov se izvaja uh, v uh, mestih, uh, ampak uh, pomembna je tudi razprašenost teh projektov v regijah. Ti projekti predstavljajo tudi eh, ključen vedik eh, davčne politike v številnih državah članicah. Poglejmo si samo primer IKEA. IKEA se izogiba plačilu davkov eh, v eh, višini ene milijarde evrov. Zaradi tega je potrebno spodbujati konkurenčnost eh, evropskih podjetij. Eh, medsebojno, pa tudi v odnosu do mednarodnih podjetij. Najlepša hvala. Hvala lepa. In še gospa Maletič. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, tudi jaz bi rada pozdravila to poročilo in se zahvaljujem poročevalki, gospeda Mato. Zares ste poudarili izjemno pomembne vidike Eh, predvsem eh, vidike izboljšanja situacije za mala in srednje velika podjetja, eh, govorim o izmenjavi najboljših praks, o boljšem dostopu do finančnih sredstev, o zmanjšanju birokratskega bremena in tako naprej. Poleg tega pa ste povdarili tudi, da je potrebno pospešiti postopke izvajanja mislim, da bi morali razmisliti tudi o načelu partnerstva in o uvedbi in izvajanju partnerskega načela. Ne le, ko sprejemamo uh, operativne programe, ampak tudi, uh, ko sprejemamo predloge uh, za projekte kajti v državah članicah se zgodi, eh, da razpišajo javni eh, razpis eh, in na koncu sta odobrena le dva projekta, kar pomeni, da so načela v teh javnih razpisih povsem napačna. Potrebno se je sredotočiti na potrebe malih in srednje velikih podjetij kaj ti mala in srednje velika podjetja res potrebujejo uh, različne uh, finančne vire. Teh finančnih virov pa ne dobijo zaradi tega, ker uh, v javnih razpisih ni uh, pravih uh, določil. In to je spet povezano z boljšo udeležbo vseh uh, deležnikov. Drugi problem, ki se je močno izpostavil v praksi, pa je, dostop eh, do financiranja in pa zmanjšanje tveganja, da bi države članice v preveliki meri vplivale na pogoje financiranja eh, majhnih in srednje velikih podjetij. Kajti v tem primeru se pojavijo težave z sofinanciranjem in z dopolnitvijo celotne finančne strukture projekta. O tem smo včeraj razpravljali z EIB in o tem bi morali eh, razmisliti eh, oziroma to bi morali bolje vključiti tudi v to poročilo. Gospod Etherich, beseda je vaša. Hvala lepa. Ta razprava me zanima, eh, kajti preden sem bil izvoljen v ta parlament, eh, sem aktivno eh, del, delal na tem področju. Imel eh, sem zelo zanimivo izkušnjo, da sem tudi sam nekaj časa vodil malo eh, podjetje. Eh, pomembno se mi je zdelo takrat eh, predvsem, eh, da bi zmanjšali upravno breme, da bi imeli bolje usposobljeno delovno silo, da bi spostavili boljše trgovinske vezi na mednarodni ravni, ne zgolj na ravni Evropske unije, kar me ni zanimalo, pa tudi ne mojih kolegov so, eh, sta bila vidika, eh, kot sta eh, trajnost in pa okolje. Kajti zanimalo nas je predvsem dobiček. Želeli smo dobre podjetniške ideje, tako da bi pritegnili zasebna ulaganja. Ni vedno potrebna državna pomoč. Zelo zanimivo poročilo je, ampak. Glede na to, da sem sam bil dejaven na tem področju, mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na eh, manjše upravno breme, eh, na poenostavljene davče. Najlepša hvala. Se prečujem, gospoda Van Nistelroja sem spregledala. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Eh, rad bi čestitev poročevalki za to eh, poročilo, pa tudi za izjemno hitro predstavitev eh, tega eh, poročila še pred kratkim. Smo razpravljali o tem, ali naj bi bilo to poročilo o izvajanju. Sedaj pa je poročilo že pred nami. In res je to zelo dober osnutek. Sedaj pa nekaj kratkih pripomb. Če si ogledamo razlike v državah članicah pri izvajanju projektov, potem lahko vidimo, da posamezne države članice to uh, že zelo dobro izvajajo. Ampak uh, potrebno si zastaviti vprašanje, zakaj se uh, določene države članice odrežejo bolje in druge slabše. Ogledal sem si raziskavo, kjer je zapisano, katere države članice eh, so tiste, ki so se dobro odrezale, recimo Malta, Španija, Bolgarija, Romunija, vse, ko gre za pobudo za mala in srednje velika podjetja in še nekaj drugih držav. Po drugi strani pa je zapisano, da določene države črpajo sredstva, druge pa ne. Zakaj je? Eh, temu tako, da eh, se je predvsem pet držav članic dobro odrezalo, druge pa eh, sploh ne. No, mogoče sem to tudi narobe razumel. Drugič. Navdušen s tujim nad podrobnostmi eh, v 16. členu, tretjem odstavku, 55 milijard evrov je bilo vloženih v tem obdobju in jaz mislim, da ima eh, kohezijska politika večji pomen pri tej razpravi o malih in srednje velikih podjetjih, kot bi eh, si morda mislili. Ko razmišljamo o eh, politiki za mala in srednje velika podjetja, govorimo o instrumentih ki se razvijajo v okviru kohezijske politike in ulaganja, eh, so z našega vidika dvakrat višja kot pa uh, sredstva, ki jih zagotavlja odbor za uh, industrijo. Tematski cilj 3 se nanaša na podporo malim in srednje velikim podjetjem. Veselim me, da imamo sedaj pred seboj ta odličen rezultat. To je seveda povezano tudi z uresničljivostjo naših programov. To lahko v poročilu še enkrat poudarimo. Namreč, da smo mi glavni finančni instrument, tako bi lahko to formulirali. in naj se vrnem še k odboru regij. Govora je o raziskovalnih inštitutih in o uh, sinergijah. To uh, nekoliko manjka v tem poročilu. Na deveti strani v vaši obrazložitvi Je zapisano, da male in srednje velika podjetja želijo dostop do sredstev, eh, potrebujejo tudi eh, tvegan kapital in zanje ni tako pomembno, ali ta sredstva pridejo iz eh, strukturnega sklada ali iz sklada za strateški razvoj, ampak za strateška vlaganja, ampak pri skladu za strateška vlaganja. Eh, je potrebno najprej še ugotoviti, ali bo vse skupaj povezano z več eh, birokracije. Ampak kar pa zadeva sinergije, bi si rad ogledal, kako bi eh, lahko te instrumente povezali. Kaj ti? Ali se bodo drugi s svojimi pobudami pridružili nam, ali bi se morali mi v večji meri pridružiti drugim in še zagonska podjetja v Evropi. Ta bi morali podpreti bolj kot dajkoli prej. Gospa Bjenkovska je to že izpostavila. Zelo veliko možnosti se ponuja. Za uresničitev idej zagonskih podjetij. Ampak kako eh, zagonska podjetja spremeniti v trajnostna podjetja, v podjetja, ki se bodo obdržala? Zagon podjetja, to je lahko resničljivo. Sredstva lahko pridobiš, obstajajo različne možnosti financiranja, ampak kako preiti iz nekaj eh, milijonov na stotine milijonov? to je eh, tisti del, ki ne deluje. Tam eh, banke še niso dovolj dejavne. In torej moje vprašanje. Zakaj eh, se, so se nekatere države bolje odrezale na področju izvajanja kot druge, kako izgleda z sinergijami in kaj z zagonskimi podjetji? Mogoče bi lahko prevzeli nekaj eh, idej, eh, tako da eh, mi ne bi bilo potrebno eh, podajati predlogov sprememb. Sedaj pa Evropska komisija, gospod, gospod Colin Wolf in gospod Marek Trezor sta tukaj. Kdo bo spregovoril? Najlepša hvala. Odgovoren sem za konkurenčnost na področju regionalne politike, pa tudi za trajnostno rast. Celo pozorno sem eh, prisluhnil tej razpravi in previdno oziroma pozorno sem prebral tudi poročilo. Razprava se je močno usredotočila na eh, finančni eh, pretok, na boljše zagotavljanje finančnih sredstev, na boljši dostop do alternativnih finančnih verov. Govora je bilo tudi o poenostavitvi postopkov in o uh, sinergiji oziroma upozovanju uh, e, različnih finančnih verov. E, velik poudarek je bil dan tudi izgradni kapacitet in zagotavljanju večje preglednosti, pa tudi vključitvi različnih deležnikov z vzpostavljanjem boljših partnerstv večji povdarek je potrebno dati tudi regionalni dimenziji, eh, tako da bodo lokalni in regionalni organi lažje podprli mala in srednje velika podjetja. Potrebno je zmanjšati trgovinske ovire in poskrbeti za internacionalizacijo. Tako bodo lahko MSP-ji lažje sodelovali izkoristiti pa je potrebno tudi boljše možnosti, zagotoviti več raziskav in ugotoviti, zakaj eh, določene države članice dobro delajo, druge pa ne. Potrebno je poskrbeti tudi za platforme za izmenjavo dobrih praks. Kar pa zadeva vsebino, mislim, da je zelo zanimivo, da je veliko poudarka danega izboljšanju uh, veščin uh, in pa uh, socialnim inovacijam, kar zadeva mnenje Evropske komisije. Menimo, da se operativni programi bolje osredotočajo na strateške prioritete. Mislim, da je tudi bolje zagotovljena podpora MSP-jem. ko izbiramo programe, ugotavljamo, da je več poudarka danega eh, bližini storitvam, eh, pa eh, tudi lokaciji, eh, boljšemu načinu dela, eh, boljši izobrazbi in veliko poudarka dajemo tudi vzpostavitvi omrežji na tem področju hkrati pa je, eh, se je potrebno osredotočiti tudi na eh, mehanizme, ki bodo zagotovili, da, bodo, eh, zakons, da se bodo zakonska, zakonska podjetja kasneje lahko tudi razvila. Trenutno naletijo še na preveč eh, ovir. 80 tisoč podjetij v evropskem gospodarstvu uživa eh, podporo in uh, eh, 140 eh, tisoč uh, podjetij, ki prejema podporo, uh, je zagonskih podjetij. Z pomočjo finančnih instrumentov uh, želimo zagotoviti uh, največji del podpore za male in srednje velika podjetja in še nekaj specifičnih točk, kar zadeva poenostavitev. Si močno prizadevamo za uresničevanje priporočil, eh, ki jih pripravlja skupina na visoke ravni, predvsem kar zadeva zmanjšanje upravnega bremena. Posebno pozornost namenjamo majhnim in srednje velikim podjetjem tudi v tem okviru, kar pa zadeva vprašanje eh, povezave različnih finančnih virov, torej govorimo o sinergijah si močno prizadevamo, da eh, bi eh, finančne instrumente, ki delujejo usporedno, kot so strukturni skladi obzorje 2020 eh, in pa pristop na načelo odličnosti, da bi te vire bolje povezali. Namreč eh, inovativni in kakovostni projekti včasih ne eh, dobijo podpore eh, in eh, jim je potrebno zagotoviti podporo iz strukturnih skladov. Ugotavljamo tudi, kako eh, pospešiti izvajanje. In želimo pospešiti eh, zagon in delovanje programov na lokalni in regionalni ravni. Skušamo nasloviti tudi eh, oziroma odgovoriti tudi na problem zapoznelih plačil. Poleg tega upoštevamo posebnosti različnih območij, eh, skušamo izkoristiti regionalne prednosti in zagotoviti podporo eh, tistim regijam, ki zaostajajo. Zaradi tega, ker razvoj podjetij ni bil tako dober, kot bi lahko bil, skušamo ugotoviti tudi, kako uh, izkoristiti druge instrumente, recimo makroregionalno strategijo. Na ta način bi lahko delovali na večjih območjih. Poleg tega pa dobro vemo tudi, kako pomemben je razvoj malih in srednje velikih podjetij v okviru trenutne begunske krize. Še prav posebej tesno eh, sodelujemo eh, z upravnimi organi, da bi ugotovili, kako lahko MSP-ji pomagajo v regionalnem in lokalnem okviru. Najlepša hvala. Thank you, thank you Hvala lepa. Sedaj pa gospod Damato, beseda je vaša, da sklenemo to razpravo. Grazie, grazie. Hvala. Hvala vsem kolegom za vaše prispevke, ki ste jih dobro definirali. Samo tudi pripravila predloge sprememb za to, da bo poročilo še boljše in pričakujem tudi vaše. Kar zadeva vprašanje gospoda Van Misleroja lahko odgovorim takole, kar zadeva vaše vprašanje, zakaj v nekaterih državah uh, zadeve bolje potekajo, drugot pa ne, ko gre za tematski cilj 3. Odgovor je, v nekaterih regijah, v nekaterih državah šlanicah, operativni programi so takšni, da se bolj posvečajo temu tematskemu cilju. To je moj prvi odgovor na to vprašanje. Potem pa se je treba eh, podrobneje ugotoviti, če je to pravzaprav res tako. Potem strinjam se, da potrebujemo boljši odstavek glede internacionalizacije, vendar moramo vedno upoštevati, da je naše mnenje bolje, če rečemo, da seveda je internacionalizacija, vendar ne na škodo notranjega trga. To bi se pa lahko zgodilo. Seveda pa je treba bolje izobraziti in ozavestiti potrošnike držav članic glede kakovosti naših podjetij. In seveda sem tudi pozitivno naklonjen na temu, da bi vključili oziroma da bi bolj izpostavili izobraževanje mladih in da bi morali spodbujati tudi podjetništvo žensk, kajti v nekaterih državah članicah imamo težave tudi s tem, kaj še eh, socialne inovacije, socialno podjetništvo, to je omenjal kolega Kocolino, to je pogosto problem v konvergenčnih regijah. In pogosto je tako izobraževanje pravzaprav nadomesti delo eh, držav, zlasti ko gre za um, ogrožene skupine in tu res lahko nekaj dosežemo. No, v, na prihodnih uh, eh, sejah se bomo o tem še pogovarjali in bomo tako skupaj uh, naredili dobro delo. Hvala. Hvala kar naprej na drugo točko z naše današnje dopovdne. Tu gre za osnutek poročila o kohezijski politiki ter raziskovalni in inovacijski strategiji za pametno specializacijo. To so pomembne strategije za finančno perspektivo 2014-2020, ker se osredotoča na pametno specializacijo in strateško programiranje evropskih eh, skladov in s tem povečujemo učinkovitost izvajanja z teh skladov na terenu. Na osnovi priložnosti in um, značilnosti regije želimo spodbujati rast in znanje ne le v razvitih regijah, temveč tudi v manj razvitih in podeželjskih regijah. Uh, uredba o skupnih določbah določa vnaprejšnjo pogojenost tega za financiranje držav članic ali regij, ki še niso izpolnili tega pogojenosti, vendar oblikujejo svoje strategije v sodelovanju s komisijo v okviru akcijskih načrtov. Danes bo naš poročevalec gospod Valkar Sel predstavil svoj osnutek poročila. Predlagam, da je eh, rok za predloge spremembe opovdne v četrtek 25. februarja. Časa imamo do 10.45-10.50 za to točko na dnevnem redu. Gospod Valkar, vse besede je vaše, potem pa bomo dali besedo pročevalcem v senci in kolegom. Izvolite. Yes, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo na kratko, kajti uvodoma ste že povedali, da gre za nekaj, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo. Zakaj? Inovacije same po sebi so ključnega pomena za to, da bo naše gospodarstvo veliko bolj konkurenčno, zato da bomo ustvarili kakovostna delovna mesta in na ta način spodbujali zaposlovanje na evropskem kontinentu. Sedaj imamo operativne programe, ki že potekajo. In to poročilo želi spostaviti pomembne vidike, ko želimo spodbujati strategije tako za javne ustanove, kot tudi za zasebne akterje, ki sodelujejo v teh procesih. To je prvo poročilo, ki ga bo Evropski parlament um, obravnaval na to temo v tem zakonodajnem sklicu. Videli ste poročilo in vidite, da sem ga razdelil na šest delov, ki se med seboj razlikujejo in želim izpostaviti ključna področja, ki jih je treba povdariti za to strategijo pametne specializacije. Seveda pa potrebujemo dodatke, predloge spremen pod vseh vas in sem popolnoma prepričan, da boste tako obogatili moje poročilo. Tako da sedaj pričakujem vaše mnenja v tej izmenjavi mnen in pripričan sem, da lahko skupaj oblikujemo besedilo, ki bo pomagalo besedilu, ki obravnava pametno specializacijo v Evropi. Hvala vsem ki želite pri tem sodelovati, zato da bomo res pripravili čim boljše mnenje. Hvala lepa. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod Valkarsel. Bomo dali besedo poročevalcem v senci. Gospod Van Miltenborg, izvolite. Dank u, eh, voorzitter. Eh, begrijp dat er geen andere shadows aanwezig zijn. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nimamo drugih poročevalcev v senci iz drugih skupin. Sem zato dobil besedo najprej. No, najprej čestitke poročevalcu, kaj je to res zelo dober dokument. Imam pa več prispevkov in komentarjev. Poročevalc za evropske strukturne sklade meni, da je treba spodbujati inovacije. Strukturni skladi niso posod na voljo in zato ne morejo doseči zagona za več naložb v inovacije. Naj podam primer svoje regije, juga nizozemske. Tam imamo na voljo 7 milijonov evrov za inovacije iz eh, sklada za, razvoj, eh, za regionalni razvoj. To, če to številko primerjamo z eh, tri, sedemintrideset eh, milijonov evrov ki jih porabimo za raziskave razvoj ki prihajajo iz zasebnega sektorja mislim da so stvari jasne zato menim da je pomembno da imamo dovolj fleksibilnosti za strategijo RIS-3. Zato ne smemo imeti enakega pristopa za vse, ko govorimo o okvirih, o spremljanju. Moramo upoštevati razlike med regijami in državami članicami. Strokovnjaki, ki so delali na RIS-3, se bojijo, da bodo smernice za sinergijo preveč teoretične. In če so stvari preveč teoretične, potem je to prisilni jopič. Mi potrebujemo pa ravno nasprotno fleksibilnost v RIS-3. Zato je pomembno, da se RIS-3 lahko prilagaja na spremenjajoče se tehnologije v spremenjajočem se svetu. Moramo zmanjšati tudi upravno breme in moramo se izogniti nepotrebnim postopkom. Spremljanje samo po sebi je dobro, vendar ne smemo pa imeti več mehanizmov za spremljanje. Moramo eh, izboljšati že obstoječe. In tu se nanašam na. Um, sporočilo eh, o analizi podjetništva, ki bi ga lahko vključili. V četrtem odstavku pravite, da je treba uskladiti že obstoječe sklade in vzpostaviti sinergije med njimi. No, To je, se teoretično sliši dobro, vendar v praksi bomo to težko izvali, kajti imamo različne uh, sklade, različne ciljne publike, različne stopne sofinanciranja, imamo različne časovnice in tako naprej. In torej želim povedati, da seveda je zadeve treba sklevati, vendar to ni nujno tako enostavno. Želimo izboljšati evropske raziskave in razvoj. In seveda sinergije niso nekaj, kar je samo sebi namen, vendar mora to, to zgolj pomagati trgu. Včasih si pač predstavljamo, da bodo naložbe nujno privedle k inovativnem proizvodu. Žal to ni nujno tako. To je pač posledica tega, kako med sabo sodelujejo različni sektori in tako naprej. Zato morajo regije. Eh, se sicer zgledovati po eh, pozitivnih eh, zgledih od drugot, vendar ne gre za to, da nekaj slepo kopiramo. Ne. Moramo po drugi strani zagotoviti, da bodo raziskovalni centri res raziskovalni centri, ne pa nekakšne trdnjave v puščavi moramo videti, kaj počnejo um, izobraževalne institucije, kaj delajo podjetja, zato da lahko res zadeve povežemo in predstavimo izdelke, ki bodo šli na trg. Veseli me, da imamo sklic na investiranje v človeški kapital. In s tem bom tudi zaključil. Številna podjetja se soočajo z begom možganov. Druga ne morejo privabiti najpametnejših. Zato se mi zdi zelo pomemben ta povdarek na človeškem kapitalu. Gospa predsedujoča, ne pozabimo, da moramo zagotoviti, da so ljudje v srčiki naših družb. Gospod Luer, v imenu gospoda Poreve, vprašalca v senci. Eh. Hvala, gospa predsedujoča, z vidika. Eh, IKR e bi predstavil svoje komentarje in komentarje v imenu svojega kolege. Menimo, da je to poročilo dobro, smiselno in pristop glede RIS-3 je konstruktivno predstavljen. Strinjamo se s poročevalcem, da morajo strategije poskrbeti za trajnostno rast ne le v zelo razvitih regijah, temveč tudi v manj razvitih regijah in regijah, ki so v prehodu na podeželju. Pametna specializacija je nekaj, kar mora biti um, proces podjetniškega odkrivanja, kajti pa moramo tudi vključiti lokalne regionalne organe. Zato mora biti to interaktiven pristop in to lahko dosežemo z boljšo koordinacijo med vsemi ravnmi upravljanja. To je močno urodje za to, da eh, zagotovimo eh, učinkovito uporabo sredstev in res tri mora izpostaviti potencijal regij in mora zagotoviti, da izrabi in izkoristi svoje, svoje potencijale za razvoj. v svoj ekr, po svoji ekran navadi seveda menimo, da moramo zadeve poenostaviti, da moramo odpraviti oska grla eh, in upravne postopke. No. Eh, nekoč temu nismo rekli pametne specializacije, vendar smo že uh, bili priča temu, da se je recimo ena industrija zelo razvijala, se podporna industrija, potem pa se je zgodilo, da je prišlo do težav ravno zaradi tega. In to je potem povzročilo uh, težave za celotno regijo, ko je prišlo do spremembe v tehnologiji, tu, tu recimo imamo v mislih premo, kladidelništvo. Tako da pametna specializacija. Uh, vendarle mora se izogniti temu, da bi se osredotočili zgolj na eno specializacijo. Torej obstajajo koristi pa tudi tveganje in tega se moramo zavedati. Zato je treba izpostaviti prilagodljivost, ki jo je kolega tudi pravkar omenjal, ko gre za specializacijo. Specializacija mora biti uh, Eh, prilagodljiva za to, da ne pride do težav potem, ko se stvari spremenijo, razvijajo in to se tako ali tako vedno zgodi. No, nasplošno pa eh, podpiramo poročilo in se veselimo nadaljnega dela tem poročilom. Hvala, hvala. Lepa, gospod Škrlec, izvolite. Zahvaljujem, gospođo. Hvala, gospa predsedujoča. Naj nekaj povem glede tega osnutka poročila. To poročilo se osredotoča na inovacije, na raziskave, no pametna specializacija pa mislim, da pomeniš več kot to in mislim, da treba poštevati vse vsa sredstva in znanja, ki že obstajajo znotraj odločenih regij in mest. Stalno govorimo, da so regije in mesta uh, eh, motori razvoja Evropske unije in zato podpiram tisti del, uh, kjer piše, da so nekatere države članice razmišljale tudi o nacionalnih strategijah, namesto da bi se osredotočili na regionalni pristop. Saj je, saj je pravzaprav regionalni pristop tisti, ki lahko bolje prepozna potencijal in prispeva k razvoju. To tudi lahko omogoči boljšo porabo kohezijskih skladov. V poročilu je zelo dobro napisano to, da v strategiji za pametno specializacijo se ne promovira dovolj sinergija skladov v tem programskem obdobju. To pa seveda zahteva upravljanje na več ravneh in to je tisto, eh, k čemer moramo spodbujati akterje, da to okrepijo pomembno sodelovanje preko regij, makroregij. To bi tudi okrepilo rezultate pametne specializacije. Potrebujemo makroregionalno sodelovanje, čezmejno sodelovanje. Ta način bodo eh, projekti uspešnejši, ko bomo želeli tudi doseči cilje Evrope 2020. Rad bi povdaril tudi to, da se poročilo predvsej osredotoča na centre odličnosti. Ne smemo pa pozabiti na MSP-je, o katerih smo prej govorili. MSP-ji so tudi motor za inovacije, za razvoj. V regiji imamo tudi majhne univerze, ki tudi lahko prispevajo uh, k razvoju svojih regij. Torej, tudi njihovi viri so lahko pomembni za pametne specializacije. Smejo pozbiti na majhne projekte. In majhni projekti v, v, v, v kontekstu sinergij lahko veliko doprinesejo. Poročilo se uh, izključno tudi osvetoča na tehnološke inovacije. No, smo pa priča temu, da uh, imamo številne pomembne projekte, recimo krožno gospodarstvo, energetska unija. V teh projektih se vedno več govori o socialnih inovacijah, o tem, kako je treba uh, vlagati v izobraževanje za to, da bi oblikovali nove poslovne modele. To je tudi izziv, recimo, ko govorimo o krožnem gospodarstvu. Pa meni so tudi socialne inovacije, ki ozaveščajo državljane in spreminjajo vedenje državljanov, kar je zelo pomembno. Le tako bo projekt Evropske unije uspel. Zgolj tehnološke inovacije ne bodo dovolj za doseganje ciljev, če ne bomo dovolj vlagali v svoje vedenje in vedenje naših državljanov. Hvala. Gospoda Mato, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospod, gospodu počevalcu. Ta tema je zelo zanimiva. Zlasti, ker v programskem obdobju 2014-2020 se morajo regije osredotočati v razvoj in tehnologije s pomočjo pametnih specializacij. Morajo upoštevati specifiko vsake regije. In kolega izpostavlja, da RIS 3 mora zagotavljati konkurenčnost, delovna mesta in upoštevati nova znanja in spodbujati izmenjavo najboljših praks in, in razvijati podjetniški duh. Mislim, da moramo poudariti konkurenčnost MSP-jev, mikropodjetij in zagonskih podjetij, pa seveda tudi zelenih podjetij. Zelo pomembno je vključiti vse akterje, ki naj sodelujo pri oblikovanju RIS. Tri, pomembno je izpostaviti uh, močne točke vseh regij in ugotoviti, kaj je tisto, kar bi bilo dobro za pametno specializacijo neke regije. Podarila bi, da so te strategije RIS 3 ključnega pomena in tudi kolega je to izpostavil. Uh, da so države članice oblikovale pametne strategije na državni ravni, niso pa um, naredili regionalnih strategij, torej niso zares dobro razumele, zakaj gre pri pametni specializaciji. Kaj ti ravno upravljanje na več ravneh lahko uh, izboljša vključevanje občin in regij. Poročevalec izpostavlja tudi pomen z javnih in zasebnih partnerstev. Sama nisem tem, proti temu, vendar moramo oceniti in spremljati način sodelovanja. To pa zato, da ne bi bili priča temu, kar smo že videli in sicer privatizaciji dobičkov in solidarnosti, ko gre za izgubo. In to je nekaj, kar moramo torej skrbno spremljati. Speaker, Hvala, gospod Etrič, izvolite. Um, Hvala. To poročilo uh, je primer tega, kar sam um, menim, da EU ne bi smela početi, pa počne. Ne vem, kaj bi eh, kaj, Združeno kraljestvo imelo od tega. Mislim, da bi lahko 25 milijonov evrov na dan porabili za kaj drugega, če bi si to tako želeli. Lahko bi porabili ta denar za to, da bi zasebno podjetje to počela v Združenem kraljestvu. Govorite o pametnih specializacijah. To bi se tako ali tako zgodilo na prostem trgu, če vi, tudi če vi tega ne bi eh, spodbujali. Torej, to se dogaja, brez da bi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 Hvala poročevalcu za to dobro in zanimivo poročilo. Veliko stvari tu se mi zdi pomembnih. Boljša koordinacija med različnimi ravnmi upravljanja. Pomembni, spomenili so sinergije med vedi financiranja. Bi pa opozoril na eno pomembno zadevo, v strategijo za regionalno pametno specializacijo. V regionalni strategiji za inovacije pogosto vidimo, da je pametna specializacija nekaj, kar se prekriva v več regijah. In številne regije se osredotočajo na sodobne, eh, moderne sektorje, namesto da bi izkoristile lokalne priložnosti. In tudi to moramo proučiti. Morali bi tudi poudariti, nekaj, kar ni politično vedno privlačno in to je razvoj podeželja. Recimo imamo kemijsko industrijo in tam je veliko inovacij in morali biti odprti in pokazati, da razvoj podeželja z vidika pametne specializacije je nekaj, kar je pomembno za Evropsko unijo in kar je treba spodbujati. Bom predstavil predloge spremem, ki bodo dopolnili to poročilo. Mislim, da moramo poudariti kombiniranje raziskave in razvoj s potrebami gospodarstva. Moramo razumeti svet znanosti in, in poslovni svet. In tudi bom vložil predlog spremembe glede agencij, ki eh, eh, razdeljujejo sredstva morajo biti pogumnejše. Ne gre le za razdeljevanje sredstev in spremljanje. Te agencije bi se morali tudi soočati z izzivi glede obstoječih potreb in bi morali pokazati, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli v določeni regiji. Kaj bi bilo najbolj uh, primerno, da se ne osredotoče zgolj na velike inovacijske. Inov inov inov inov inov inov inov inov Eh, projekte na področju mm, recimo lasih tehnologij, optike in tako naprej. Ne, eh, ne pozabite, da obstaja veliko zanimivih inovacij, je, ki jih eh, razvijajo mikropodjetja, zagonska podjetja, ki se potem razvijajo in kasneje postajajo pomembna podjetja. Pot van Nistelroj. Voorzitter, dank u wel. Um, Hvala lepa. Poročilo mojega kolege daje dober pregled situacije. Imam pa več komentarjev sicer. Najprej se navežem to, kar je povedal gospod Etrič. Seveda. V West Midlandsu so začeli z industrijsko uh, revolucijo, um, tam so začeli upravljati prvi parni stroj in tako naprej. In če se bojimo konkurenčnosti, potem se moramo zavedati, da se Evropa sooča z neko posebno novo ero. Ne gre le za to, da imamo razvoj novih proizvodov in uh, to, da imamo nova znanja za nove proizvodne procese. Kar je zanimivo, je to, da se to sedaj dogaja v različnih delih sveta. In pomembno je sodelovati in deliti informacije in znanja, sicer eh, bomo vse zgubili. To velja tudi za West Midlands. In to je to, kar piše v tem poročilu. Kdorkoli se zazema za pametno specializacijo se hkrati zadeva, zadeva za več stvari, ki jih je treba povezati in podpreti in mora izkoristiti znanje, ki ga imajo MSP in druge, druga podjetja in potem lahko to uh, prodaja celotni EU in ima koristi od tega lahko kolo izumite 40krat, pa bo še vedno kolo. Lahko pa kolo enkrat izumite in potem ga proizvajate v dovolj veliki meri, da ga imate pač za vsa uh, vozila. Torej, mislim, da je res treba uh, gledati, kaj obstaja, kakšne so možnosti v vseh regijah in potem iz tega ščrpati, kar se da veliko. In potem še nekaj glede same vsebine. Odbor je decembra obiskal skupni raziskovalni center, tam smo preživeli cel dan in smo videli, kakšne raziskave izvajajo in kako pripravljajo usmeritve za pametno specializacijo v državah članicah. In vprašanje je vedno, ali je kozarec polprazen ali polpoln. In odgovor, ki smo ga tam dobili, je bil, da je kozarec na pol poln, vendar obstaja kritična področja, kjer pa še potrebujemo izboljšave. Ko imamo partnerske sporazume, strategije, ne gre le za vnaprejšnjo pogojenost. Ne, moramo uh, ustrajati pri celotnem procesu, zato Eh, pozdravljam to, da v členu 25 se komisijo poziva, da predstavi umestni pregled. Zato, da vidimo, kaj je dobro delovalo in kje se je treba uh, prilagoditi ali kaj spremeniti. Zanimalo bi me tudi, kaj meni Evropska komisija. Bilo bi dobro, če bi se danes oglasili s tem v zvezi. Imeli smo tu predstavitev na to temo sicer in takrat je postalo jasno, da pametne specializacije mora biti vzdržen proces. Imamo Evropski sklad za regionalni razvoj, ki tudi uh, skupaj s kohezijsko politiko želi pomagati k doseganju ciljev Evrope 2020. Vendar ne gre zgolj za denar, gre za to, da dobimo štiri kolesa na naš avto, ne pa da uh, imamo le eno kolo in potem počivamo na, na uh, lovorikah. Recimo, če govorimo o tehnologijah IKT. Pred desetimi leti je bila EU navzoča na svetovnem trgu z Nokio in nekaterimi velikimi podjetji. Potem smo se začeli gledati med sabo in ko smo morali narediti naslednji korak, ga nismo. In sedaj ameriška podjetja dominirajo na svetovnem trgu ameriška podjetja so med sabo sodelovala, mi pa nismo tega dosegli. Američani so uvedli nov pristop, uh, mi pa ne. In zato so nas prehiteli. In če si ogledamo recimo eh, tridimenzionalno tiskanje in takšne napredne tehnologije. Tudi tu moramo stopiti skupaj in narediti, narediti korak naprej, da nas ne bodo spet drugi prehiteli. Zato mislim, da moramo res povezovati raziskave z realizacijo. To sicer počnemo znotraj regionalne politike, vendar to moramo narediti tako, da denar ne gre neposredno regijam in podjetjem, temveč moramo preveriti najprej, ali izobraževalni sektor sodeluje, ali se ljudi izobražuje, ali imamo izradnjo zgodljivosti, ali imamo dolgočno strategijo. Moramo torej tudi si ogledati te uh, predhodne pogoje. Veselime, da imamo to poročilo. Vendar bi pa res rad slišal mnenje komisije, kako nameravajo letošnje leto 2006, leto, leto 2016 izkoristi za to, da ugotovijo, kje smo. Ne želim čakati na sedmo kohezijsko poročilo. Sedaj želim izvedeti, kakšno se, nam, kakšno se mi zdi, da je stanje. In kaj še uh, pogrešam v poročilu. Uh, evropsko dimenzijo. Govorimo o decentralizaciji, upravljanju skladov, vendar obstaja tudi evropski eh, projekti, kot je obzore 2020, ki je eh, centralno upravljan projekt, kjer pravzaprav se v Bruslu odloča, ali bo nek projekt financiran ali ne. In pametna specializacija je področje, kjer bi res lahko sodelovali. Potrebujemo avantgardo, seveda glede določenih stvari. In potrebujete tudi ljudi, ki delujejo v zadju in to podpirajo, torej delovanje tistih, ki so avantgarda. Za Evropo je res pomembno, da ne zgubi priložnosti. Dal sem vam nekaj primerov, kjer se je to zgodilo. IKT. No, obstaja številna nova področja, kjer moramo zagotoviti, da smo res eh, v koraku s časom in moramo videti, kako bi to lahko promovirali v naših šolah, institucijah in tako naprej. Tem pametna mesta. in pametne specializacije. Kako lahko to dvoje povežemo? Tudi to je vprašanje za komisijo. GD okolje spodbuja energetski prehod. Torej imamo tudi odločen pristop od spodaj, no zdolj st strani županov, ampak tu gre zopet za e, e, enako metode, zakaj imamo potem ločeno pametno specializacijo in pametne mesta. Torej, Amsterdamski pakt se bo kmalo zaključil. Mesta so vključena v regionalne politike. In zakaj nimamo nekoliko več energije med pametno specializacijo in pametnimi mesti? Ne gre za denar, kot sem že prej rekel, gre za pristop, ki ga bomo obrali. V preteklosti nismo imeli pametne specializacije. In kaj se je zgodilo? podjetja so propadla in ostali so le še vratari teh velikih podjetij. In pametna specializacija si želi temu izogniti, torej, da imamo neko podjetje, ki potem čez nekaj let propade in ni več nič od njega. Torej, moramo se marsikaj naučiti iz naših napak v preteklosti in zagotoviti, da bo pametna specializacija uh, nekaj, kar bo res delovalo. v Evropi ne počnemo dovolj. Moramo zagotoviti evropsko dimenzijo in tudi komisija mora biti bolj pozorna na to. Pametna specializacija se zelo dobro uporablja pri pripravi programov, vendar ko pa gre za iskanje drugih partnerjev in pospeševanje procesa, potem ko smo našli partnerje, no to je pa tisti del, ki ne deluje najbolje. To smo pa že videli doslej in o tem smo že imeli tudi poročila. In leta 2016 bomo dobili sedmo kohezijsko poročilo in mislim, da moramo se tudi tam na, na to osredotočiti. Hvala lepa. Opominjam kolege, da ne smete govoriti dlje kot poročevalec. Uh. Če se torej želite udeležiti razprave, bi prosila, da to upoštevate. Gospod Rope je naslednji govornik. Hvala lepa. Poskušal bom biti krajši kot eh, poročevalec. Ko sem prebral osnutek poročila, sem opazil sledeče. Prvikrat je tako, da morajo države članice zapisati raziskovalne inovacijske strategije, zato da bi ukrepile eh, moč eh, raziskav in inovacij. Zato mislim, da je čudno oziroma da je škoda, da imajo nekatere države članice te strategije na nacionalni ravni in ne na regionalni ravni. Kajti kako naj bi komisija potem te strategije odobrila? Ali ne bi morali biti strožji pri tem, ko spodbujamo Evropsko komisijo, naj opomni države članice, naj izdelujajo te strategije tako, da vključujajo regije. Te države članice bi morala komisija opomniti naj pregleda te strategije. Sicer bo napočilo leto 2020, potem pa bomo eh, spet eh, kritizirali države članice, da niso bile uspešne pri izvajanju regionalnih politik in tako naprej. Ali lahko potem rečemo, da določene regije ali pa države članice nimajo nobenega pojma. Poglejmo si položaj pri obnovljivih virih energije. 53 odstotkov držav članic kupuje energijo od drugih držav. To pomeni, da imamo široka področja, kjer lahko ukrepamo imamo države, imamo regije, ki proizvajajo 80 odstotkov obnovljivih eh, virov energije, imamo pa znova druge regije in države, kjer pa ustvarjajo zgolj 15 odstotkov obnovljivih virov energije. Torej imamo regije, kjer smo lahko izredno dejavni. Podobne primere imamo v Litvi. Vlagali smo samo zato, da pač smo vlagali. Imeli smo torej zelene investicije, ki pa niso prenesle nobenih oprijemljivih rezultatov. To si moramo pogledati. In komisija bi morala to zelo natančno eh, pregledati. Hvala lepa, to je bil naš zadnji govornik. Sedaj pa predajam besedo predstavnikom Evropske komisije. Gospod Karin Wolf in gospod Marek Prizeno. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča. E, zahvaljujem se tudi vsem, ki ste podali svoje mnenje. E, to je zelo pomembno poročilo. E, zlasti v prvem odstavku, kjer je zapisano, kako pomemben je pristop pametnih specializacij pri doseganju ciljev 2020. To je izrednega pomena. Namreč, kako lahko regionalna politika podpira delo in razvoj. Sodelovali smo z vami pri konceptu in. Res je velik povdarek na tem, da je ta pristop od spodaj na vzgor. Torej, gotovo tega ne bomo usiljevali od zgoraj. Na regijah je, da odločijo, kaj želijo delati. Sodelovali smo z vami in z drugimi na, eh, pri izdelavi okvirja, zato da bomo to lahko omogočili. In velik povdarek je na postopku programiranja, zato da bi kar sada zagotovili, da je pristop pametne specializacije pravilno vključen v programe. Vemo, da je to šele delo v teku. Delo še ni dokončano. Pa vendar je pomembno že to, kar se je že do sedaj zgodilo. Zelo pomembno je, da vsi veste sledeče. Resnična pametna specializacija pomeni to, da um, aktiviramo tudi strokovno znanje v vseh službah Evropske komisije. Uh, Z menoj so kolegi iz um, raziskav inovacij, sodelovali smo tudi sa kolegi iz uh, eh, GD Rast, omenili pa ste tudi uh, udeležbo skupnega raziskovalnega centra. Zelo smo si prizadevali za to, da uh, bi pritegnili tudi strokovnjake na terenu, naprimer akademije in raziskovalce. Vključili smo jih v izdelavo strategije pametne uh, specializacije. Vključili smo tudi poslovne skupnosti. in seveda tudi regionalne oblasti. Oprobili smo vašo podporo, naprimer države članice so združevale svoje eh, raziskovalne skupnosti eh, in pa regionalne skupnosti, zato da bi zagotovili, da bo vse skupaj teklo kar se da dobro uporabljali smo tudi eh, instrumente, ki jih eh, date na voljo, zato da bi zagotovili, da bo partnerstvo dobro delovalo. Želimo zagotoviti to, da bomo dosegli uspeh v praksi in želimo tudi izmenjevati dobro prakso, tako da eh, bomo ljudi podprli pri njihovem delu strategije pametne specializacije ima tudi svojo platformo. Sodelujemo tudi s centrom v Sivilji, to je bilo že omenjeno. Sodelovalo je 170 regij v Evropi pri pametnih specializacijah. Posebej zanimivo je to, da smo dobili time v različnih regijah in da eh, in želimo eh, zagotavljati podporo zlasti njim. V mislih imam naprimer podporo eh, obnovljivim virom energije, energiji, omenili ste naprimer nanotehnologijo, 3D tisk in tako naprej. Ne gre samo za high tech zelo pomemben povdarek je tudi na eh, bio eh, kmetijstvu in pa na agroživilski verigi. Pa tudi krožno gospodarstvo je zelo pomembno. Govorili so o učinkovitosti virov ehm, in o tem, da je treba to preverjati. Naj omenim dogodke, eh, ki bodo sledili v prihodnosti naslednji teden se bomo sestali z regijami, ki jih zlasti zanima eh, takšno povezovanje. Eh, Vangardova pobuda eh, je to, torej združilo se je 25 regij. Tukaj gre za Severno-Brabansko regijo pod nizozemskim predsedstvom in uh, Zagotovili bomo to, da bo vključen tudi poslovni svet. Prišlo bo to, potem imamo tukaj tudi platformo za izmenjavo znanja. Eh, želimo tudi izmenjevati znanje, zlasti na področju bioekonomije. Eh, v zvezi s tem bo dogodek konec aprila. In eh, naj se še navežem na gospoda Van Nistelroja, ki je dejal, da je treba zadevo pregledati letos. Začetek junija bomo imeli zelo pomembno razpravo in sicer um, v okviru pametnih regij. Pogledali si bomo, kaj smo dosegli do sedaj. Uh, zadeve bomo ovrednotili in potegnili lekcije. In poskušali bomo začrtati način, kako bi lahko regije s tem nadaljevale v prihodnosti. Mislim, da je to zelo pomembno v smislu tega, kar smo že zagotovili. Naj se navežem še na nekaj točk, ki ste jih omenili v razpravi. Treba je zagotoviti, da so izpolneni pred pogoji oziroma da se upoštevajo. Strinjam se z vami. To, zgo, to ne more biti nekaj, kar ostane samo na papirju. Vse skupaj je treba uresničevati tudi v praksi. Pristop eh, pametne specializacije ni samo high-tech, tukaj gre tudi za tradicionalne sektorje kajti potrebno si je pogledati različne regije v različnih delih Evropske unije. Vsaka regija se mora osredotočiti na tisto, kjer je močna. Treba je podpreti tudi regije, ki zaostajajo, ampak tradicionalni sektori so ponavadi tam zelo pomembni. Želimo zagotoviti, da zadeva kar se da dobro deluje in da je vključena tudi v pobudo pametnih mest kajti tam lahko inovativni pristop res zaživi in je lahko zelo uspešen. In te primere je treba razširiti posod, torej pametna mesta so izredno pomembna. Zelo pozdravljam tudi poziv iz poročila, da bi uh, to vključili tudi v poročile z leta 2017 kajti to je ključnega pomena za razvoj regij in pa za doseganje ciljev 2020. Lahko bi si pogledali, kako bi to lahko kar najbolje ovrednotili. Hvala lepa. Gospod uh, eh, Siso, beseda je vaša. Če želite sklepne besede. Hvala, hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi se zahvalil vsem, ki ste spregovorili podali prispevke in hvala tudi za vaš interes, izjemen interes za to. In strinjam se z vašimi komentarji, tako da se eh, lahko rečem, da se skoraj z vsem popolnoma strinjam. In to je nekaj, kar tudi potrebujemo za to poročilo s tem svojim delom boste obogotili poročilo. Že samo poročilo pa izpostavlja pomisleke in skrbi, zlasti, ko gre za fleksibilnost. Ne smemo biti preveč teoretični, ker bo to omejilo delovanje in zato se moramo izogniti temu, da je vnaprejšnje pogojevanje preveč birokratsko. Inovacije morajo biti takšne, da imamo res inovativne produkte, ne pa zato, da uporabljamo denar za nekaj, za kar ni. Eh, interesa, zato potrebujemo izobražena podjetja, eh, podjetja z izobraženimi eh, zaposlenimi, ki bodo res lahko prispevali k inovacijam. Imamo torej poročilo, imamo več točk in seveda bomo povzeli to, kar ste danes dejali, kar ste zahtevali za to, da bo poročilo tudi najboljši proizvod, možen našega odbora. Recimo, ko govorimo o upravljanju na več ravneh, v točki šest govorimo o tem, da države članice, nekatere države članice so se odločile za nacionalno res tri. Ne, da bi lokalnim in regionalnim organom dali možnost oblikovanja lastnih stališč to je povezano s tem, kar smo tudi rekli glede tega, da morajo lokalni regionalni organi odigrati pomembno vlogo. Seveda so države članice tiste, ki imajo nacionalno pristojnost in ki prevlada regijam, vendar moramo govoriti tudi o tesni koordinaciji koordinacija mora potekati vse skozi, ko gre za razvoj strategiji RIS-3 in ko gre za razvoj pametni, eh, operativnih programov. Moramo spodbujati spremembo mentalitete, moramo se osredotočiti na podjetniški zagon, moramo spodbujati sodelovanje med regijami, tudi znotraj regije in zunaj eh, regij. Torej, gre za različne ravni sodelovanja. O tem smo tudi že prej govorili. Zazemamo se tudi za poenostavitev postopkov, da bi se zmanjšali da bi se zmanjšala oska grla v upravnem postopku. Eh, kritiziramo pomankanje sinergiji med skladi, ki so namenjeni razvoju regij in drugimi skladi oziroma načini financiranja Evropske unije. Naprej v poročilu obžalujemo to, da je le nekaj regij vzpostavilo grozde, ki obravnavajo trajnostno, eh, trajnostni razvoj, digitalno agendo in tako naprej. Zato spodbujamo druge regije, da bi tudi same sledile temu zgledu in se vključile v uporabo skladov eh, v te namene. Govorimo tudi o tem, da morajo regije in države članice izvajati svoje lastne mehanizme za spremljanje v okviru stalnega pregleda strategiji RIS-3. Tako spremljanje in tako okvir mora definirati cilje in, pove, in povezave z, z regionalno ekonomijo. Ob koncu bi povedal dve stvari. Prvič, ko gre za inovacije, se pogosto zdi, da imamo podjetja, ki izkoriščajo inovacije, vendar ob koncu le uh, pride do tehnološkega razvoja. Drugič, v tem poročilu pišemo, da potrebujemo dobro strategijo, vendar dobra strategija na papirju ne bo nikoli dala rezultatov, če nimamo podpornih storitev za podjetja. Mislim, da s tem lahko povzajemo duh tega, tudi, tudi tega, kar smo danes slišali v tej res zanimivi razpravi. In še enkrat hvala. Lahko verjamete, da bomo upoštevali vaše komentarje v tem poročilu. Uh, hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo o tem poročilu. Na vas spomnim na 25. februarja, ko bo rok za a, predloge sprememb. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen s Simom Kalasom, predsednikom skupine na visoki ravni o poenostavitvi kohezijske politike. Danes smo večkrat omenili poenostavitev. In sedaj bomo imeli priložnost za izmenjavo mnen za gospodom Kalasom. To je torej skupina na eh, visoki ravni, ki eh, spremlja pa enostavitve eh, na področju kohezijske politike. Cilj skupine na visoki ravni je, da bi znižali negativni vpliv pravil na uporabnike. 20. oktober v preteklem letu se je skupina prvikrat srečala oziroma 12 članov in pa eh, njihov predsednik gospod Kalas. Srečali so se s predstavniki evropskih inštitucij, vključno s predstavniki Evropskega parlamenta sama, in pa s predstavniki eh, oziroma sama sem predstavljala odbor EG. Eh, skupina na visoki ravni se je ukvarjala sa pomembnimi temi, kot so naprimer enostavljena stroškovne možnosti, eh, ekohizija, eh, dostop do financiranja za mehne srednje velika podjetja, ukvarjali pa so se tudi sa finančnimi instrumenti. Odbor regij je izrazil svojo močno podporo za to novo delovno skupino. In upamo, da bo možno doseči poenostavitev, tako da uh, bodo um, prejemniki oziroma da bo pomoč dostopna uh, številnim prejemnikom v regijah. Zato smo zelo veseli, da je danes z nami predsednik skupine na visoki ravni, gospod Karlas, in da se uh, nam uh, bo pridružil pred današnjem delu. Spregovoril bo o prvih rezultatih delovne skupine. Za razpravo imamo eno uro. Najprej bomo dali besedo gospodu Kalasu ki nam bo predstavil delo skupine na visoki ravni. Potem pa bomo imeli čas za vprašanja in pa komentarje. Začeli bomo uh, kasneje za koordinatorje. Gospod Karlas, beseda je vaša. Dobro jutro, spoštovane gospe in gospodje. Zelo sem vesel, da sem danes tu in da ste me povabili uh, v odbor, da predstavim umestne rezultate Eh, dela naše delovne skupine. Hvala lepa za povabilo. Spoštovane gospe in gospodje, med letom 2004 in 2010 sem bil eh, podpredsednik Evropske komisije odgovoren za eh, razrešnico med drugimi stvarmi. Takrat smo sodelovali z Evropskim parlamentom, zlasti z Kokobujem zato da bi znižali eh, stopnjo napak pri upravljanju strukturnih skladov. Seveda je napačno upravljanje strukturnih skladov velik problem za Evropsko unijo. In ta položaj se ni spremenil. Vse napake in pa vsi primeri za eh, napačno uporabo denarja strukturnih skladov ostajajo in seveda to škodi v gledu Evropske unije. Torej politično je zelo pomembno, da poskušam eh, nekaj storiti eh, manj pravil, manj komplikacij. To pomeni tudi več preglednosti in manj napak. Ampak um, ta stvar seveda ni preprosta. Številni prejemniki, oziroma kaj je mandat uh, naše delovne skupine? Namreč, da prisluhnimo prejemnikom in da slišimo njihovo mnenje in da prisluhnimo tudi vsem drugim deležnikom, da prisluhnimo tudi eh, upravljalnim oblastem in da eh, potem eh, komisiji poročamo o tem. Številni prejemniki se pretožujejo, da je zelo težko dostopati do evropskih skladov in eh, tudi, ko dosežejo eh, te, eh, ta sredstva, eh, Eh, je s tem povezana administracija tako zapletena, da dajo potem roke stran od tega in da niti ne poskušajo več. In to sedaj poskušamo urediti. Moj poglavitni cilj je ta, da bi zagotovil um, poenostavitev Pogledali smo si tako pozitivne primere v regijah. Eh, poskušali smo najti tudi še neodkrite načine poenostavitve. Pogovarjal sem se z Evropskim parlamentom o poenostavitvi in naša delovna skupina bo želela prispevati prispevek k tej razpravi. Izdelali bomo tudi priporočila za konkretne ukrepe, tako da bi eh, maksimirali eh, potencial za poenostavitev in sicer v tem obdobju. Zlasti se torej osredotočamo na obdobje 2014-2020. Seveda pa vidimo probleme tudi zunaj tega obdobja in o tem bom spregovoril nekoliko kasneje. Kaj so torej naše prve, eh, prve opažanja? Decembra smo se posvetili štirim temam. E-upravljanje, poenostavljene stroškovne opcije, dostop do financiranja za mehne srednje velike podjetja in pa finančni instrumenti. Poročevalci delajo na zaključkih in na priporočilih. In upam, da, da bomo lahko do konca februarja predstavili rezultate prvih dveh eh, tem. Kar pa se tiče eh, rezultatov glede tretje in četrte teme, bomo v zvezi s tem eh, podali priporočila oziroma zaključke do poletja. E uprava. Komisija si bo še naprej prizadevala za to, da bi v naslednjem obdobju omogočili skupno platformo ali pa skupen sistem zato da bomo imeli skladen pristop do eh, prejemnikov. Kar se tiče tega obdobja, potrebujemo bolj skladen pristop do uh, nadzora, zato da bi izkoristili e-upravljanje in da bi, bolje, zato, da bi lahko zagotovili boljše izkoriščanje skladov in da bi to prineslo več prednosti za upravičence. Uh, Tako bomo bolj uh, pojasnili oziroma zagotovili večjo dostopnost in jasnost uh, podatkov, vključen pa, vključeno pa je tudi Evropsko računsko sodišče. Kaj lahko rečem o dosedanjih razpravah v nekaterih državah? Vključno z mojo državo uh, imamo že ja, številne izkušnje z e-upravljanjem. To ni čudež obstajajo nekateri problemi v komisiji in v parlamentu, ki, s katerimi se bomo morali še ukvarjati. E-uprava je bolj zapletena in bolj ranljiva za spremembe, bolj dovzetna za spremembe. Posebej če želimo spreminjati previ, pravila. Uh, to pomeni, da bodo razvijalci v težavah in da potrebujejo določen čas, da razvijajo IT rešitve. Problem je tudi kompatibilnost eh, določenih uh, eh, IT rešitev. Potem je tu, tu še vprašanje shranjevanja podatkov in pa vprašanje IT varnosti. O tem poteka razprava na številnih ravneh. Potem so seveda tu še težave z nepismenostjo na strani upravičencev in zato ti potrebujejo usposabljanje in zato eh, si moramo bolj prizadevati, zato potrebujemo dodatne eh, sredstva. Če pa seveda eh, IT deluje, če mašinerija deluje, potem to prinaša številne koristi. In če je sistem dobro razvit, potem bodo s tem vsi enostavneje upravljali. Potem poenostavljene stroškovne opcije. Komisija mora zagotoviti, da bodo odpravljene nejasnosti in ovire. Zlasti, kar se tiče konfliktov z drugimi pravili, kot je naprimer državna pomoč. treba je kar se da hitro pojasniti uh, združljivost z uh, državno pomočjo in treba je tudi spremeniti zakonodajo, če bo to potrebno. Um, to temeli na rezultatih in če se dosežejo rezultati, potem stečajo plačila. Treba je odpreti možnosti, ki obstajajo v členu 13 uh, eh, iz uredbe o, uh, sklad, iz Evropske, o Evropskem socialnem skladu. Dostop um, do uh, sredstev za majhne srednje velika podjetja, to je naslednja točka, o tem smo imeli zgolj začetno razpravo, ampak seveda je treba zagotoviti boljši dostop do sredstev. In, uh, Ta morajo biti privlačna in dostopna za MSP-je, potrebujemo skladen dostop in MSP-ji morajo biti v središču postopkov. Videti je, da to deluje, kadar, je, kadar so države članice jasno zavezane k ciljem, da bodo znižale administrativno eh, oziroma upravno obremenitev. Imamo probleme tudi s finančnimi inštrumenti in očitno države izvirajo iz tega, da eh, ti predstavljajo veliko upravno obremenitev za upravičence. Torej, lažje je delati za nepovratnimi sredstvi, kot pa za eh, finančnimi instrumenti. Kajti delo za, finan za prositi za finančne instrumente je zelo težavno. Opredelili smo področja, kjer bi lahko eh, dosegli izboljšavo, ampak. to je področje, na katerem bo morala delovna skupina še naprej delati. Dovolite še nekaj komentarjev, ki presegajo to, kar vidimo v sedanjem obdobju in kar je pomembno tudi za delo v Evropskem parlamentu in Evropske komisiji. Torej, eh, predpisi so vedno bolj zapleteni. Torej, več imamo predpisov kot v preteklosti. Imamo pet evropskih strukturnih investicijskih skladov in več kot 500 programov, ki so namenjeni uporabi tega denarja. In tega je jasno preveč. Države članice pa oblikujejo še vedno nove in nove programe. In če imate toliko programov, potem seveda potrebujete tudi pravila za te programe. Ta pravila je treba izvajati, nekdo jih mora nadzirati in tako naprej. Eden od največjih problemov, ki ga omenjajo vsi, je sledeč. Imamo torej predpise oziroma uredbo 1299. Eh, Eh, to je uredba sveta in parlamenta. Ampak poleg tega imamo še smerni, smernice in te so norme in teh je vedno več. Samo za kohezijski sklad imamo 800 eh, strani smernic. Upravičenci so vedno zelo kritični do teh smernic, kajti pravijo, da je to nemogoč postopek prosili so, oziroma dajali so, da je to uh, džungla predpisov. Države članice so večkrat prosile komisijo naj poenostavi eh, te eh, smernice. Toda komisija je predstavila smernice in iz, iz izkušenj vemo, da te postanejo mehko pravo. Včasih so smernice bolj restriktivne kot pa osnovna zakonodaja. In to pomeni, da je upravljanje se skladi vedno bolj zapleteno. Prihaja do eh, sprememb eh, pri eh, smernicah in vedno znova je treba ehm, ažurirati zakonodajo. To pravijo eh, deležniki. Prvo vprašanje torej je, kako zakonite so smernice. To je nekakšna usporedna zakonodaja. Sama zakonodaja je zelo zapletena. Eden od deležnikov je predlagal tudi to, da bi našli nekakšen sistem, uh, kot za sodišče, da bi našli nekakšen mehanizem, kako bi lahko razpravljali o različnih vidikih. In potem je tu še ena druga eh, pomembna tema, to je nadzor in kontrola. Vsi deležniki so dejali, da so plasti nadzora in revizije uh, neproporcionalne. In dejali so, da je treba to, te, eh, število teh ravni znižati. To je torej zelo pomembna tema. To verjetno bolj velja za naslednje obdobje, ampak to je zelo pomembna tema, ki so jo vsi omenjali, torej kako uh, poenostaviti sledeče obdobje, ampak tudi naslednje. Treba je znižati um, uh, število predpisov, potem vlada negotovost glede revizije, glede nadzora. Potem je še tu še Eh, prak eh, napak, ki jih lahko toleriramo. V preteklosti smo se dogovorili, da je prak 2 odstotka, ampak seveda iz političnega vedika je vsaka napaka eh, škoda. Slišali smo predlog, da bi ta odstotek dvignili na 5 če se predpisi ne spreminjajo, bi moralo biti vse bolj enostavno in bolj gotovo za upravičence. To so torej naši prvi izsledki in seveda v prihodnosti bomo predlagali več konkretnih predlogov, ki bodo na voljo vsem, ki vas to zanima. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Kolegice in kolegi, beseda je vaša. Gospod Vanil Steroj, koordinator, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Kalas. Zelo sem vesel, da ste danes z nami. Poznam vas kot človeka velikih korakov. Spominjam se naših razprav o, o, o CIF-u, ko smo govorili o a, kohezijskih skladih. Takrat ste dosegli velik napredek. In v tej smeri gre tudi moje vprašanje. Prvič, vaš mandat. Ali smete izdelati konkretne predloge za spremembo uredb ali boste to storili? Omenili ste številne konkretne primere, ki bi jih morali namreč spremeniti. Potem druga stvar. Ali ste prebrali uh, resolucijo parlamenta v zvezi s tem? In ali ste uh, eh, obiskali tudi odbor za proračunski nadzor? Kajti to je svet mej. Zdaj bom konkreten. Imamo poročilo Tomasa Dojča in tam smo zapisali, da je parlament pripravljen za tehnične prilagoditve in sicer uredb. Tam je šlo specifično za ta cilj, ne da bi vzpostavili novo katedralo uredb, ampak da bi prilagodili uredbe, da bi dosegli napredek. In kot sem slišal v medijih, v, v odbori regiji ljudje želijo spremembe zdaj. Ne želijo spremembe v poročilu gospoda Kalasa leta 2018. Ali nam lahko poveste kaj več o tem, kako boste delali vnaprej in pa kako bi lahko pripomogli oziroma pomagali našim upravičencem, prejemnikom. Imamo visoka pričakovanja. Dosežemo napredek v tem obdobju. Torej, to so bila moja splošna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Von v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Zahvaljujem se gospodu Karlasu za njegovo predstavitev naša politična skupina skupaj s kolegi v odboru regiji menimo, da je vaša delovna skupina zelo pomembna za kohezijsko politiko ali pa za prihodnost kohezijske politike. Naš odbor eh, večkrat obiskuje regije v vsej Evropski uniji in pogosto se srečamo za upravičenci in pa za upravljalskimi oblastmi in vedno pravijo isto da je bil dosežen določen napredek pri eh, poenostavitvi, ampak da bi lahko storili še mnogo več. Škoda je, da ni v vaši delovni skupini tudi eh, nekaj eh, poslancev, kajti mi smo zbrali veliko znanja in izkušenj in lahko bi podali velik prispevek. Lahko pa nekako drugače pretegnete, kar so delovanje tudi poslance. Omenili ste, uh, nekaj, kar bi bilo dobro za vse deležnike. Namreč, da bi imeli konsistenten pristop do revizije. Tudi Evropsko sodišče bo proti uh, enemu revizorju oziroma eni reviziji. Potem ste podali še eno priporočilo. Torej, številne od, od teh stvari bi se morali pogovarjati tudi z računskim sodiščem. Ali načrtujete pogovor z, sodiščem, z a, eh, računskim sodiščem? Kajti a, eh, nekatere stvari, a, eh, ki ste jih predlagali, a, boste morali preveriti tudi z računskim sodiščem. Potem je tukaj še nekaj pravila o državni ponoči, pomoči omenili ste možnost, da bi poenostavili, poenostavili pravila glede državne pomoči. Zanima me, kakšne spremembe si predstavljate, kajti nekateri bodo rekli, potrebujemo večjo porožnost pri eh, predpisih za državno pomoč. Težko je doseči pravo ravnotežje. Vem, da ste šele na začetku svojega dela, ampak zanima me, kakšne spremembe boste predlagali za pravila glede državne pomoči. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Luar. Hvala lepa. Pozdravljam komentarje glede interoperabilnosti sistemov ITEA. Zelo sem zadovoljen, da ste vključili eh, tudi to in o tem ste govorili tudi za svojimi deležni, za deležniki. Eh, osredotočali ste se tudi na bolj poslovni eh, pristop do postopka izbora. Potem ste spregovorili o smernicah, ki postanejo mehko pravo in s tem povezane negativne posledice. Govorimo o tem, da želimo prožnost, potem pa rečemo tudi, da želimo standardizacijo in pa da želimo poenostavitev. In čeprav te zadeve niso povsem kontradiktorne, je tukaj potencial za to, da če želite doseči vse te tri stvari, ob koncu ne boste dosegli ničesar, ker so si zadeve v nasprotju. Zanima me, kaj menite o tem. Želimo si, da bi eh, kohezijsko politiko povezali tudi eh, z boljšimi uredbami. In potem je to še ena stvar, ki me zanima. Ali lahko delate tudi na problemu absorpcije? Torej, Grcija in eh, Hrvaška, naprimer, imata probleme z stopno absorpcije. Kajti, če ne morete dostopati do skladov, do denarja iz enega ali drugega razloga, to povzroča težave ki, in to potem seveda škodi ugledu skladov. Zanima me, ali ste v svoje delo vključili tudi to temo. Ampak naj uh, povem, torej, smernice in mehko pravo zelo sem vesel, da ste to omenili, to je zelo pomembna stvar. In pa standardizacija proti prožnosti in proti poenostavitvi. Kako bi se izognili temu, da vsi bodo zadeve preveč nasprotne in zašle v konflikte? Ja, uh, uh, uh, Dobrodošli, gospod Kalas mogoče je malo pretirano reči, da vas ves svet opazuje, ampak zares je pomembno, kar počnete. In predvsem tisti del Evrope, ki se ukvarja z strukturnimi skladi, eh, ima res eh, uprte oči v vas, kajti ste ključnega pomena za uspeh v prihodnem obdobju. Tri točke bi rad izpostavil. Moje prvo vprašanje. Ko govorimo o uporabi sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, opazujemo razlike med eh, operativnimi programi in eh, programi Interreg. Številni eh, deležniki pogosto povdarjajo, da so programi Interreg zares nekaj posebnega, še prav posebej, ko govorimo o upravnem bremenu kajti gre za različno administrativno kulturo v različnih državah članicah. Drugo vprašanje se nanaša na upravno breme, še prav posebej, ko govorimo o revizijah. Ko govorimo o eh, računskem sodišču, eh, se moramo zavedati, eh, da računsko sodišče nehno zahteva enoten nadzor. Kako se torej izogniti večjemu številu nadzorov? kako se izogniti eh, temu, da bi bilo nadzora preveč in da bi zgradili sistem, ki ne temeli na zaupanju, ampak na nezaupanju. In še zadnja eh, točka, poenostavitev na ravni Evropske unije. Poenostavitev na ravni Evropske unije bi lahko vodila v več pravil in v večje upravno breme na lokalni ali regionalni ravni. Kajdi nacionalne in. Eh, nacionalni in regionalni organi zapolnjujejo vrzeli in ljudje si zares želijo, da bi zmanjšali upravno breme in da bi sistem izgradili na zaupanju. Kako vidite to v praksi? lahko uh, vam uh, navedem primer iz moje države. Uh, zmanjšanje upravnega bremena na evropski ravni je vodilo v ogromno povečanje bremena na nacionalni ravni. Prosim, povejte mi vaše mnenje o tem. Hvala lepa, gospod Omrži. Gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospod Kalas, najlepša hvala za vašo predstavitev. Odgovorni ste za področje, ki je hkrati izjemno priljubljeno, hkrati pa tudi politično. Priljubljeno zato, ker veste, da eh, v vseh evropskih regijah eh, prejemniki eh, pravijo, kako lahko gradite podjetja tako, kot jih gradite. Ali ne bi bil čas, da poenostavite pravila? v programskem obdobju 2014 do 2020 eh, imate skoraj da 2000 strani eh, pravil, ki se nanašajo na eh, izvrševanje. Torej, zelo težko je vse to razumeti. In to je odgovornost, ki je hkrati tudi izjemno politična. Kaj ti? nezaupanje, ki obstaja eh, med državljani in pa Evropsko unijo, eh, temelji tudi in pa predvsem na nerazumevanju zakonodaje in eh, tudi na nezmožnosti izkoristiti različne evropske programe zaradi prevelikega upravnega bremena. Druga pripomba, ki sem jo želel podati, pa je sledeča lahko si zastavimo precej preprosto vprašanje. Eh, politika, eh, ki jo vodi Evropska unija, je izjemno liberalna. Kako je torej lahko postala eh, ta birokratska pošast, ki je zaljubljena v pravno gotovost? To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. In v odgovor mislim, eh, da lahko rečemo, da ni dovolj zaupanja, ni dovolj zaupanja med eh, inštitucijami Evropske unije in pa med eh, prejemniki pomoči in prizadevati si moramo, da bomo to zaupanje izboljšali, kajti preveč je nadzorov in nadzor je vedno strožji. Včeraj sem imel eh, sejo v eh, Parizu glede eh, sklada za strateška ulaganja. Evropski sklad za strateška ulaganja naj bi se hitro odzval ehm, na področju rasti ulaganj in pa ustvarjanja novih delovnih mest. To so bili cilji tega sklada. Ampak sedaj ugotavljamo, da smo tudi tukaj ponovno zgradili nekaj izjemno zapletenega. Dobro veste, in to ste že povedali, da si bomo morali prizadevati tudi eh, na eh, področju jezikovnih različic eh, zakonodaje, kaj tave z tem in vsi vemo, da potrebujemo zakonodajo v maternem jeziku, zato da jo lahko vsi razumemo. Poleg tega pa se je potrebno osredotočiti na majhne prejemnike pomoči. Kaj ti veliki prejemniki pomoči imajo dovolj sredstev, dovolj tehničnih sredstev in drugih sredstev, se lahko soočijo z to eh, obsežno eh, birokracijo medtem ko uh, majhni prejemniki uh, pomoči uh, nimajo teh verov in imajo zaradi tega velike težave s pridobitvijo evropskih sredstev. Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti, tudi Evropski parlament uh, ima odgovornost uh, kot so zakonodajalec. V okviru trialoga za programsko obdobje 2014-2020 smo zapletli z svojim poročilom eh, to uredbo, ki je že izjemno zapletena in upam, da se eh, bo eh, v obdobju 2020-2027 to spremenilo in da si bo za to prizadeval tudi Evropski parlament. Najlepša hvala, hvala lepa. Gospoda Škrleca ni. Gospa Damato, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa gospodu eh, Kalasu, da je danes tukaj z nami. Eh, že nekaj časa smo ga pričakovali in tudi naše poročilo, poročilo Evropskega parlamenta je dokaz za to. Pridružujem se zahtevi drugih eh, kolegov glede mandata te skupine na visoki ravni. Kaj nameravate doseči z eh, to skupino. Eh, v letu 2017 boste morali zastaviti tudi cilje za obdobje do leta 2020. Kako boste lahko eh, spremenili, ehm, spremenili ehm, zakonodajo v tem trenutku? Rečeno je bilo tudi, da bo potrebno pomagati prejemnikom vaš pristop je pristop eh, od zgoraj na vzdol, ne od eh, spodaj na vzgor. Eh, torej, kateri skupini prijemnikov ste bolj pripravljeni prisluhniti? Zdi se mi, da bolj poslušate tiste velike prijemnike in ne toliko majhne. Govorili ste tudi o časovnici. in uh, do februarja naj bi bila predstavljena zakonodaja za e-governance in uh, potem naj bi do poletja uh, sledili predlogi za druge tri stebre uh, vašega področja. In še eh, zadnje pojasnilo, ki ga želim. Poenostavitev. Ja, je seveda ključnega pomena, ampak potrebno je poskrbeti za uskladitev um, nadzora in pa uh, boja proti goljofijam. Hvala lepa, lepa, to so bila torej vprašanja in pa uh, tudi uh, komentarji koordinatorjev. Sedaj bom uh, prosila gospoda Kalasa, da odgovori. Najlepša hvala. ta vprašanja in ti problemi so mi zelo dobro znani in o tem smo večkrat razpravljali tudi že v odboru za proračunski nadzor. Gre za uravnoteženost med nadzorom in med poenostavitvijo. Ampak reči moram, da smo na začetku našega dela Seveda začeli smo oktobra, ampak eh, skoraj da eh, smo eh, pripravljeni predstaviti zaključke na temo e-uprave in poenostavitve stroškov. In upam, da bomo to imeli do konca februarja. Naš mandat je na začetku bil. da preverimo, eh, kako prejemniki gledajo na pravila uporabo sklada in tako naprej. Nismo se želeli v prvi meri osredotočiti na zakonodajne spremembe, kajti to je zelo lahko. Ampak dve vprašanje eh, sta bili izpostavljeni. ki se nanašata na poenostavitev eh, stroško. Podali smo tudi nekaj predlogov glede eh, državne pomoči, ampak to sta dva predloga, ki sta izjemno zapletena. zapletena če želite zastaviti zelo konkretna vprašanja in če želite zelo konkretne podatke, potem imam eh, tukaj sabo eh, Marie Galanda, ki je eh, zaposlen v GD regijo in eh, ki je tudi v sekretarjatu te eh, skupine. Člani skupine so bili izbrani iz. Eh, različnih eh, področji. Lahko vam damo tudi seznam različnih organizacij. Recimo organizacija majhnih in srednje velikih podjetij je eh, predstavila svoje mnenje ali pa dobili smo mnenje regije Walesa organizacije Eurocities, ampak vse to je eh, na voljo tudi na eh, naši platformi. Skušali smo vsem prisluhniti. In prosili smo tudi za uh, prispevke vseh, ki imajo kakršnokoli mnenje na to temo. Prijeli smo precej prispevkov. Naša prva seja je bila osredotočena na institucionalno ravnotežje. Tudi član računskega sodišča je bil eh, pri tej seji, ampak v prvi, v prvi vrsti seveda moramo predstaviti naše predloge komisiji. In kmalo sem se stal z gospod Gresle, Eh, predsednica odbora za računski nadzor eh, in bom eh, se tudi z njo pogovarjal o teh predlogih. Mislim, da nimamo zelo jasnega predloga, kaj storiti z vsemi temi smernicami. Ampak smernice seveda povzročajo določeno zmedo in to je povezano z tem, da, da eh, se vsi eh, tako zelo bojimo napak eh, državna raven, komisija, vsi poskušajo najti pravila, ki nam bodo pomagale, da se izognimo napakam. In to vodi eh, seveda v še več podrobnosti eh, in eh, v še večjo stopnjo napak. Torej, to je politično vprašanje. Dodatne smernice so zahtevane strani držav članic. Torej, ko bomo pripravili naše predloge, bom eh, se seveda pripravljen pogovarjati o teh temah tudi z vami. Kaj ti? Tukaj so različni predlogi, ki presegajo zgolj eh, finančno perspektivo. Poleg tega pa je vse skupaj eh, povezano uh, tudi uh, z uh, poskusom držav članic, da omejijo pravila, da, oziroma da pravila postajajo, postanejo bolj omejujoča. Spet zato, da bi se izognile napakam. No, torej, na eni strani so prejemniki, na drugi strani so plačniki in plačniki so seveda. Uh, zelo sumničavi glede uporabe sredstev Evropske unije. Torej, kako zagotoviti ustrezno uh, uporabo sredstev? In po drugi strani je potrebno zagotoviti večjo prožnost in uh, no, ta postopek se že dolgo vleče. In pred uh, dvema sklicama smo skušali poenostaviti sistem posojil na področju raziskav. In veliko je bilo kritik in šlo eh, je eh, za nasprotovanje temu sistemu, raziskovalna skupnost ni želela tolikšne prožnosti. in morali smo eh, se seveda navesti stroške. Zakonodajni predlogi, ja, seveda. Poenostavitev stroškov, tukaj gre eh, tudi za vprašanje državne pomoči in to je zelo zapleteno vprašanje. In to uh, zelo uh, skrbno uh, spremljajo uh, vse zainteresirane strani. Seveda si želimo ogledati eh, tudi eh, programe Interreg in seveda obstajajo razlike med različnimi državami. Sodelujemo z komisijo in uh, gospod Timmermans je odgovoren za boljšo zakonodajo in sodelujemo tudi uh, na tem področju seveda. Hkrati pa gre za različne ravni. Seveda želimo omejiti nadzor eh, pri zelo majhnih prejemnikih, ko gre za eh, manjša posojila, tam bomo imeli eh, naključne preglede. Govorimo o možnem pragu, ampak o tem še nismo eh, podrobneje razpravljali. Nismo tudi ne govorili o črpanju sredstev iz strukturnih skladov. To ni naš, eh, v našem mandatu. Ampak, eh, kot so dejali eh, posamezni poslanci, je to zelo zapleteno področje. Kaj ti lahko nam navedem veliko modrecev, ki um, so bili kmalo pozabljeni eh, in eh, ne želimo postati nadaljna takšna skupina, eh, ki ne bo predstavila nobenega resnega predloga. Koliko pravil potrebujemo? Ko je bil v preteklosti potreben en program Evropske unije, so bili ustvarjeni štirje Torej, eh, potrebno bo vzpostaviti mehanizem nadzora programov eh, samih. Nadzor. je ključnega pomena, ne želimo preveč eh, pravil. Kar zadeva informacijsko tehnologijo, seveda ne moremo imeti panevropskega eh, sistema, ki bi ravno tako predlagan. Eh, panevropski sistem informacijske tehnologije je velik eh, korak, dolgo bo trajalo, preden bi lahko to spostavili, najbrž to tudi ni najbolj eh, realističen eh, pristop. Vendar pa lahko poskrbimo za interoperabilnost. Microsoft, Apple pred 15 leti sploh nista bila kompatibilna, eh, sedaj pa je skoraj da že vse kompatibilno. Torej, specialisti za strokovnjaki za informacijsko tehnologijo se bodo morali z tem ukvarjati. Torej, če res želite podati kakšne natančne predloge, jih bom z veseljem sprejel. Še sedem, osem vprašanj imamo za vas. Torej, lahko sedaj zaključimo in prisluhnemo vprašanjem. Kolege bom prosila, da so izjemno kratki. Eno minuto boste imeli za vprašanje, tako da bomo lahko slišali tudi eh, odgovore. Gospa Tomašič. Najlepša hvala. Skupina EKR meni, da predstavniki držav članic ne bi smeli biti izključeni iz te eh, skupine na visoki ravni za poenostavitev zakonodaje. predstavniki držav članic so tisti, ki poznajo vse eh, probleme eh, sistema in bi lahko k, predvsej prispevali k temu, da eh, so ti problemi rešeni. Torej zanima me, ali jih nameravate vključiti in kako jih nameravate vključiti v nadaljne delo. Hvala lepa, gospa Maletič. Najlepša hvala, hvala lepa, gospod Kalas. Odlično je, da ste danes tukaj z nami. Rada bi vam zastavila vprašanje uh, o uh, možnih rešitvah, kajti vsakeč, ko govorimo o zakonodaji, zadeve še bolj zapletemo in uh, spostavimo še več smernic. Uh, Pravzaprav pa jih želimo manj in na ta način zaidemo v težave. Poenostavitev pravzaprav pomeni, da zadeve storimo na drugačen način, na bolj uporabniku prijazen način. Torej, vzpostaviti moramo eh, centre odličnosti na regionalni ravni, tako da bomo bližje končnim prejemnikom in da bodo ti lahko razumeli vsa ta pravila. Ne pa, eh, da se bodo morali eh, vsega tega še naučiti, kajti to je nesprejemljivo. Pravila so tako zelo zapletena, da končni prijemniki sploh ne morejo vsega tega razumeti če bi spremenili pristop, bi morda končno lahko dosegli napredek. Hvala lepa, gospod Etheridge, beseda je vaša. Hvala lepa. Eh, čaka vas eh, kar težko delo, eh, smernice, uredbe so tako zapletene, da je težko črpati evropska sredstva. Govorili ste o 800 eh, stranih eh, pravil zaradi tega, ker eh, gre tukaj za različne države članice. Ampak poenostavitev lahko dosežete zgolj s kohezijo, kohezijo pa lahko dosežemo zgolj z tem, da se države članice odrečejo suverenosti. To pa je tudi tragedija Evropske unije. Na ta način ustanavljate združene države Evrope in tega naši državljani ne želijo. Moje vprašanje je zelo preprosto. Koliko uh, strani bi radi na koncu imeli? Če boste prišli pod 750, boste že dosegli dober rezultat, po mojem mnenju. Ampak zanima me, kaj vi menite. Hvala lepa. Naslednji govorec. Uh, hvala lepa. Jaz bi vam rad zastavil vprašanje, ali menite, da bi se morala skupina osredotočiti zgolj na tako imenovano mehko zakonodajo, torej na uh, smernice. Eh, imate tudi smernice na ravni Evropske komisije. Potem eh, so tukaj smernice za izvajanje operativnih programov in eh, tudi smernice eh, za priročnike, ki skrbijo za specifičnost operativnih programov. Poleg tega pa so tukaj tudi informacije o posameznih eh, projektih, ki se financirajo z evropskimi sredstvi. Ehm, postavljene imamo velike eh, table z eh, napisom, da se posamezen projekt financira z evropskimi sredstvi. Torej, če bomo res imeli pravila za vse, potem bomo v tej bitki zagotovo izgubili. Kaj torej storiti z temi smernicami, je moje vprašanje in mislim, da bi morali eh, najti izhod iz te situacije. In da bi morali uporabiti zdravo pamet. Gre za vprašanje zaupanja. Torej, ali bo zdrava pamet eh, tukaj prevladala? Kaj menite, kakšne so možnosti? Gospa Breso. Hvala lepa. Edini način za poenostavitev, za dejansko poenostavitev je imeti nekoga, ki bo v zakonodajnem postopku odgovoren za to, da drastično zmanjša obseg zakonodaje, ki jo predlagajo kolegi. Torej, to bi bil nekdo, katerega naloga bi bila, da zmanjša število strani zakonodaje. Torej, če je jih predlagani 40 strani, eh, bi jih potem na koncu imeli 10 in eh, z sodelovanjem bi eh, to morali doseči. Vendar pa. ni eh, potrebno vključiti informacij, ki ne služijo ničemor. In še tretja točka. Načelo odgovornosti. Zauzemati se moramo za to, eh, da odgovornost prevzamejo tisti, ki izvajo projekt. Eh, ex post nadzor pa, mora, pa se mora osredotočiti predvsem na rezultate Torej, eh, če sem eh, jaz izvajalec projekta, če dosežem eh, rezultate, potem je to ključnega pomena. ko še nisem bila v parlamentu, eh, je eh, bila odobrena enatna zakonodaja za vse strukturne sklade. Potem, eh, kasneje, pa so bile sprejete, sprejeti štiri različni sklopi za strukturne sklade, ampak vsi ti skladi imajo pravzaprav zelo enotne značilnosti. Boljše bi bilo, če bi imeli enotno zakonodajo. Ne vem, zakaj moramo imeti štiri eh, oziroma celo pet eh, različnih zakonodaj. In zaradi tega eh, seveda nastaja zmeda, kaj ti nihče več ne ve, katera zakonodaja je pravzaprav tista pravilna. Gospod Celer, čisto na kratko, prosim, ker naš čas priganja. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, komisar Sim Kalans, želim vam veliko uspeha pri vaših precej preprostih nalogah oziroma pri ne preveč preprostih nalogah. Eh, odločilnega pomena je tukaj in tukaj bi se rad pridružil gospe eh, Tomašič, da je to postopek soodločanja, torej svet eh, ima možnost soodločanja in pri izvajanju eh, imamo nekakšno daljeno odgovornost, torej odgovornost nosijo tudi države članice, torej je potrebno sodelovati tudi z svetom, kajti tisti, ki poznamo postopek eh, soodločanja, vemo, eh, kako zadeve potekajo. Eh, komisija poda predlog, eh, parlament eh, poda predloge sprememb, potem pa postopek v svetu traja več predsedstev in že imamo 180 strani zakonodaje. In potem v delovnih skupinah uradniki o tem razpravljajo in po mojih izkušnjah uradniki vedno želijo zelo, zelo uh, natančno zakonodajo, kajti to jim olajšuje delo če eh, so eh, izobraženi in če eh, lahko razumejo vso to zakonodajo. Torej, če imamo stalno upravo, težav ni. Če pa prihaja do sprememb, prihaja do zapletov zaradi zapletene zakonodaje, ki je ni tako lahko razumeti. In na koncu imamo potem izvajalce projektov, prejemnike sredstev, ki eh, se morajo potem spopasti eh, z tem velikim obsegom zakonodaje. Tukaj potem ne gre samo za 180 strani eh, smernic, o katerih se je komisija izpogajala z svetom in parlamentom, ampak se tukaj potem. Ampak se temu potem pridružijo še nacionalni predpisi zaradi skupnega upravljanja. No in eh, če kdo eh, potem želi ob vsem tem izvesti nek projekt, eh, mu lahko samo še zaželim veliko sreče. Potrebno je torej poskrbeti za poenostavitev in se vpraša, vprašati, ali ne bi bilo bolje doseči večjo preglednost in poskrbeti za poenostavljene postopke. Kot član odbora za proračunski nadzor pa bi rad dodal tudi še, da ni cilj odbora za proračunski nadzor, da bi imeli eh, neko eh, veliko eh, birokratsko pošast, ki že sama po sebi predstavlja potencijal za napake. Želimo, da se sredstva uporabljajo v skladu z zastavljenimi cilji, da se uporabljajo učinkovito v skladu z zastavljenimi cilji in da se previdno in učinkovito ravna s sredstvi. Če se eh, bo to zgodilo, bo zadovoljen tudi odbor za proračunski nadzor in potem ne bomo potrebovali eh, dodatnih pravil. Najlepša hvala. In še zadnje vprašanje, gospod Novakov. Minuta. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Vesel sem, da ste odgovorili na uh, mojo resolucijo iz eh, lanskega leta. Imel sem več uh, sestankov za prejemniki pomoči v moji državi in to je ukrepilo moje strahove. Kajti na evropski ravni izgledajo ti mehanizmi vsaj sprejemljivi, ampak na nacionalni ravni še dodatno obogatijo in to oteži eh, življenje prejemnikom, ampak na lokalni in regionalni ravni eh, pa so eh, zahteve različne in s tem se vse skupaj še bolj zaplete. Torej, ne govorimo o problemih, ampak govorimo o rešitvah, o rezultatih. Do leta 2018 naj bi prišlo do te poenostavitve, sem slišal govorice. Mislim, da bi se to moralo zgoditi prej. Ne pravim, da bi morali rešiti vse eh, dele sestavljanke, ampak eh, potrebno je najti vsaj majhne rešitve, zato da bi olajšali situacijo vsaj v določenih sektorjih. Mislim, da eh, moramo res poskrbeti za hitrejše rezultate. In potem še eh, ekohezija ali države članice dosegajo cilje na tem področju in kaj pravite o standardiziranih javnih naročilih. Ali je tudi to del rešitve? Najlepša hvala. Kot vidite, gospod Kalas je bilo zastavljenih veliko vprašanj in prepričana sem lahko s to razpravo nadaljujemo v bližnji prihodnosti. Sedaj pa vam dajem eh, čas, da odgovorite na zadnje vprašanje. Hvala. V tej skupini ima, imamo predstavnike držav članic in komisije in tudi države članice so predstavili svoja stališča, tako da to vam lahko zagotovimo. Države članice to menijo, menijo to pomembno, ker gre za denar davkoplačevalce in davkoplačevalce si želijo, da se denar na primeren način porablja za to, imamo tudi toliko vprašanj glede eh, dodatnih smernic tolmačen, glede samega izhoda, kako to rešiti. Ne želimo si, da bi svoje delo eh, zaključili tako, da bi imeli več smernic, glede tega, kako poenostaviti smernice. Mislim, da bi to bilo spet eh, le dodaten papir, in politična odgovornost naše skupine je, eh, da pokažemo, kako lahko nekaj spremenimo. Slišali smo dobro vprašanje glede strani, koliko strani lahko eh, skrajšamo, odstranimo. Tega ne morem danes povedati, vendar si želim to pokazati, ko bomo imeli neke rezultate in potem bomo dejansko lahko rekli, da smo zmanjšali določeno regulativo. Potem tisto, kar je na voljo leta 2018, bomo pripravili končno poročilo. No, že sedaj pa lahko predstavimo svoje prve izsledke. Oziroma upam, da jih bomo lahko že ta mesec predstavili komisiji. Torej, da bomo predstavili malenkosti, ki se jih lahko že sedaj stori in upamo, da bo komisija to takoj upoštevala zakonodajne predloge. Če imamo zakonodajne predloge, potem to seveda traja dlje. Kar zadeva sam postopek. Smernice so glede postopkov, seveda. In postopki so. so torej tudi tisti del procesa, kjer revizori najdejo napake. Uh, In revizori potem, tega se spomnim še svojih časov, pokažejo napake, do katerih je prišlo v postopkih in potem je treba te napake odpraviti in tako naprej, vendar do škode je že prišlo. Tako da je to eh, res politično pomembno, da rešimo kakršnekoli pomisleke glede delovanja v postopkih to, da imeli nekoga, ki je pristojen za ponestovitev. No, mislim, da je komisija svojega prvega podpredsednika, gospoda Timmermansa, imenovala za pristojnega za boljšo zakonodajo. Torej, on je glavni akter, ki ima to politično odgovornost, da to razvija in ne vem sicer natančno, vendar čeprav razumem, je komisija sama postala bolj kritična glede novih predlogov, glede novih dodatnih uredb in tako naprej. Torej, to je tudi usmeritev te komisije kot take. Potem vprašanje številnih poslancev, pa tudi v, v strokovni skupini, glede večjih vprašanj, glede temeljne narave samih smernic, kako bomo te smernice tolmačili, seveda to moramo tudi kritično obravnavati. Uh, številni ste omenjali, da imamo tu veliko pravil, da je to nekakšna pravna džungla, ki je vsekako treba počistiti. Hvala, hvala gospod Kalas. Pripričana sem, da potrebujemo še nadaljne razprave in bomo nadaljevali naše sodelovanje, imeli bomo stike z vašo skupino in zelo nas zanima vaše delo, že sedaj nas zanima. Tako da vam želimo veliko sreče pri svojih prizadevanjih. Sedaj pa nadaljujemo, imamo čas za glasovanje v odboru regiji. Imamo sabo eh, kartice za elektronsko glasovanje, če bo potrebno, tako da bi kar začeli počasi. Ste pripravljeni? Ok, before, before... preden začnemo, naj povem, da so mi rekli, iz sekretarjata, da je preveč članov Aldeja tu. Imamo štiri mesta. Dobro, gospod Takilo, v redu. Torej štiri. Thank you, thank you very... Torej hvala. Bomo začeli s poročilom gospe Tomašič. Novo orodje teritorijalnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014-2020, celostne teritorijalne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skup skupnost. Poročevalka je pripravila poročilo decembra. Odbor regi je pred rokom dobil 171 prilogo sprememb. Imeli smo tudi mnenje odbora za zaposlovanje poročevalka predlaga več kompromisnih predlogov. Bi želeli besedo zelo na kratko, gospod Tomašič, izvolite. Lepa, ja sem... Zelo na kratko, kot vedno, seveda, gospe, gospe in gospodje, gospa predsednica, spoštovane predstavniki komisije, hvala za sodelovanje, hvala za vaše predloge, sprememb. Skupnim delom smo pripravili zelo dobro poročilo. Še enkrat hvala vsem za odlično sodelovanje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nadaljujemo z glasovanjem. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gremo na prevo spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Kdo je za? Proti? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 47. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjeno, bomo preverili. Prosim, amadma 47. Pre glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Predlog spremembe 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Moramo preveriti. Predlog spremembe 50. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Bom počakala na vas. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 54. Kdo je za? Pro, proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejeto. Kompromis 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pre, predlog spremembe 62. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog smo imeli 66. 66. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 67. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe, oziroma kompromis 6 za? Proti? Zdržani? Sprejeto. predlog sprejme 79. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 92 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 94 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 95 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani, moramo preveriti. Predlog 97, glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej na e-, Empolo 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Empol 9. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Empol 10. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno zavrnjeno. MPL 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 117 za proti vzdržani sprejeto. 118 za proti vzdržani sprejeto. Ampel 5 za proti vzdržani. Bomo preverili. Empolo 5, preverjam elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržani, sprejeto. Empel 11 za proti vzdržani, sprejeto. 124 za proti vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejme 136 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13. Tu smo prejeli zahtevo zaločeno glasovanje strani LS, torej v štirih delih bi glasovali, je to prav. Torej imamo ločeno glasovanje kompromis za prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del kompromisa tudi je za, proti, vzdržani, moramo preveriti. Torej kompromis 13. Drugi del. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 13 četrti del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bi radi preverili? Dobro. Kompromis 13, četrti del, glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej na kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 147, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 55 za, proti, vzdržani, moramo preveriti. 155 preverjam elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, zdi se, da je sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 167, glasujemo elektronsko, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 168, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predstavljam ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predstavljam dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto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 oziroma devet smo pravkar obravnali, sedemnajst kompromis za proti vzdržani sprejeto. Enajst za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe dvanajst za proti vzdržani sprejeto. Trinajst za proti vzdržani sprejeto. Štirinajst za proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto. 19 za, odpade, odpade se pravi čujem. 19 odpade. Gremo na predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo naprej. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj še končno glasovanje za, o, o resoluciji. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta z 37 glasovi za. Čestitke. Gremo naprej na naslednje glasovanje. Naše mnenje o razrešnici za leto 2014 splošni proračun EU Evropska komisija. Naša poročevalka je gospa Maletič. Želite besedo? Ne. Potem pa kar nadaljujemo z glasovanjem. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2. Kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 22 za proti vzdržani sprejeto.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 proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8. Za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53. Za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 58 bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa imamo končno glasovanje o celotnem mnenju. Glasovali bomo elektronsko. Konec glasovanja. Pročilo je sprejeto. Čestitke. Gremo naprej. Pročilo o Evropskem semestru za sklevanje ekonomskih politik, letni pregled 2022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 sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 je bil umaknjen oziroma odpade. Gremo naprej na predlog spremembe 44. Da. Torej z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. No, potem pa glasujemo o predlogu spremembe 44 z ustnim amandmajem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog spremembe 45. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. In še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. The vote is closed. Konec glasovanja. In naše mnenje je sprejeto. Hvala. We continue in... Gremo naprej. Mnenje gospoda Kosolina razmira se do zemljo in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji. Gospod Kocolino bi kaj dodali? Ne, dobro. Gremo potem kar naprej na glasovanje. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili. Kompromis 2 preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Se upravičujem za preverjanje. Očitno je, da je to sprejeto. Morda nisem dovolj dobro videla. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj še končno glasovanje o celotnem poročilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto. Hvala lepa in čestitke. Gospod Kacolino, hvala za dobro pravno delo odbora. Še dve zadeve moram povedati. Koordinatori so se včeraj sestali in so se so odločili to, kar so vam poslali po elektronski pošti. Ali se strinjate z odločitvijo koordinatorjev? Da, hvala. Še kaj po točko razno? Kakšno vprašanje? Ne. Naj vas spomnim, naslednja seja odbora regij bo v sredo 16. marca popovdne in v četrtek 17. marca dopovdne. Hvala tudi tolmačem v vašem imenu. Hvala in vsem želim lep dan. S tem zaključujem sejo. It's okay.